Ja, liebe Kolleginnen und doch. Kolegice in kolegi. A je kak kolega tukaj? Ne, dobro. Mislim, da je najbolje, da začnemo. In začeli bomo samo z besedami, dragi kolegici. Gospa Tomc, gospa Kapel in gospa Beres so tukaj, tri kolegice, so zaenkrat samo v dvorani. morda se bo kasneje pojavil še kak gospod v dvorani. Dnevni red, ima kdo kak komentar v zvezi z dnevnim redom? Ne, v redu, potem bo dnevni red sprejet v trenutni obliki. Druga točka, sporočila predsednika. Najprej vam želim povedati, kakšni so bili sklepi zasedanja koordinatorja 11. julija. Obravnavali smo prioritizacijo dosejev, imeli smo izmenjavo mnen, več koordinatorjev je izrazilo prednostne politične naloge posameznih skupin in odločili smo se, da ne bomo sprejeli odločitev v zvezi s prednostnimi nalogami in delali bomo še naprej na vseh dosejih. Večletni finančni okvir, govorili smo o sodelovanju med odbori glede programov, ki so povezani s posameznimi sektorji v okviru večletnega finančnega okvira. Odločili smo se, da ne bomo pripravili mnenja o poročilu Budž v zvezi z MFF. Ampak dogovorili smo se, da bo Ekon našel pot, da bi bil vključen v proces večletnega finančnega okvira, zato da bomo zagotovili koherenco med morebitnim osnutkom resolucije in dosjeji, kjer sodeluje Ekon. Kar zadeva imenovanje ECB, koordinatorji so bili obveščeni o časovnici za imenovanje naslednjega predsednika in podpredsednika nadzornega odbora, Ekon. Osnutek koledarja zasedan odboru je bil sprejet, koledar za januar do april 2019. Potem smo obravnavali tudi delegacije v drugi polovici leta 2018, delegacija v ZDA. Govorili smo o tem, koliko mest bo na voljo in kakšen bo program. Komentarjev v zvezi z osnutkom programa ni bilo, prav tako se, smo se odločili, da ne bomo zapolnili mesta, ki je ostalo zato, ker se skupina EKR ni odločila, da imenuje poslanca. Delegacija za Kitajsko, imeli smo osnutek programa, koordinatorji so lahko poslali predloge k osnutku programa najkasneje do 29. tedna. Enako velja za delegacijo v Italijo. Konec julija smo govorili tudi o gospodarskem upravljanju. Govorili smo o obnovitvi mandatov za upravnega direktorja in namestnika upravnega direktorja EFSI. Koordinatorji so se dogovorili o nadaljevanju ukrepanja. Prav tako smo še enkrat potrdili, da. Sejo z predstavniki nacionalnih parlamentov, ta seja bo potekala 8. in 9. oktobra. In na koncu še Grčija. Govorili smo tudi o tem, odločili smo se, da bomo vključili vprašanje okrepljenega spremljanja na dnevne rede na naslednjih sejah koordinatorjev in tudi FAVG. Spremljanje delegiranih aktov in drugih izvedbenih ukrepov. Dogovorili smo se, da ne bomo imeli ustreznega slota na seji Ekona 8. oktober. Peticije, koordinatorji so bili pozvani naj pošljajo komentarje v zvezi z predlaganimi peticijami najkasneje do 29. tedna. In točka razno. Govorili smo o tem, da bomo na dnevni red naslednje seje vključili vprašanje sklepne odločitve glede preiskave varohinje človekovih pravic 1697 skozi 2016 ANA. Toliko o sporočilih predsednika. Zdaj pa tretja točka. Gre za zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje naš odbor, pripravlja samo mnenje tukaj. Pristojni odbor je Envi, samo da boste vedeli, Ekon bo o mnenju moral glasovati že 24. septembra, zato ker je časovnica v pristojnem odboru zelo kratka. Začeli bomo torej z kratko razpravo. Najprej dobi šest minut Barbara Kape. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči. Zmanjšanje vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo je zelo pomembna tema, kajti 500 tisoč ton plastičnih odpadkov vsako leto konča v morju in tega je vedno več. To ogroža ekosisteme in biotsko raznovrstnost, pliva pa tudi na gospodarsko rast, na zdravje, na turizem in na ladijski prevoz. Od 20 največjih onesnaževalcev jih je 18 držav v razvoju, vodi Kitajska, potem pa Indonezija, Filipini in Vietnam, pa tudi ZDA so med največjimi onesnaževalci. Več kot 80 odstotkov odpadkov prihaja iz teh 20 držav, na srečo nobena od teh držav ni iz EU. Prvi sklep, če želimo zmanjšati onesnaževanje, potrebujemo globalni pristop in ukrepe na ravni G7, G20, OECD in tudi na ravni globalnega partnerstva OZN v zvezi z morskimi odpadki, potrebujemo pa tudi strategijo za trajnostni razvoj. In še drugi sklep, okrepiti moramo krožno gospodarstvo, tudi Tukaj bi morali ukrepati na globalni ravni. ZDA reciklirajo samo 10 odstotkov, Evropa pa kar 30 odstotkov plastičnih odpadkov. Svežen za krožno gospodarstvo predvideva, da bi bil cilj 50 odstotkov za leto 2025 in 55 za 2030. Seveda je treba upoštevati tudi prepoved uporabe plastičnih vrečk, ki začne veljati k malo. Komisija je pripravila predlog, ki ga je uh, objavila, temelji na študiji, kjer so opredeljeni glavni onesnaževalci mori in obal. Gre za plastenke, ribolovno upremo in tako naprej. Ta, ribolov, ta ribolovna oprema in drugi predstavljajo 70 odstotkov odpadkov. Komisija predlaga več ukrepov, zmanjšali naj bi količino odpadkov za več kot polovico, prav tako predvideva prepoved določenih proizvodov in razširili naj bi odgovornost proizvajalcev, nadomestili naj bi stroške ribičem, ki vrnejo ribolovno opremo, prav tako naj bi uvedli določene druge ukrepe. Vsi ti ukrepi bodo privrčevali 20,6 milijona ton ekvivalenta CO2 in preprečili naj bi okoljsko škodo v višini 11 milijard evrov. Stroški izpolnjevanja obveznosti za podjetje znašajo 2 milijarde evrov, stroški ravnanja z odpadki pa 510 milijonov evrov. Z novim pristopom bi potrošniki prihranili okoli 6,5 milijarde evrov. Komisija pa meni, da bi dodatni stroški za ribiško industrijo v najboljšem primeru znašali 0,16 odstotkov prihodkov. Komisija pa ni navedla podatkov o stroških izvajanja razširjenja odgovornosti proizvajalca, ki bi se v celoti prenesli na končnega potrošnika. In še zadnji sklep. Sorazmernost. Če bomo prepovedali plastične proizvode za enkratno uporabo, bomo imeli seveda vpliv na gospodarstvo. MSP-ji se morajo prilagoditi na to in zato potrebujejo dovolj časa. Zato bi bilo dobro, če bi imeli temu ustrezno prehodno obdobje. Pri razširjeni odgovornosti proizvajalca pa je tako, da zaenkrat še ni presoje vpliva tudi pri vprašanju normiranosti in pri določanju vsebnosti biološko razgradljivih snovi v odpadkih. Tudi tukaj potrebujemo še več ukrepov. Več kot 100 milijonov evrov naj bi bilo na voljo še po letu 2020 v večletnem finančnem okviru, ki bo od 2021 do 2027, bi potrebovali torej več sredstev. Okrepiti moramo konkurenčnost in, če bi se v to spustili, bi oblikovali do 30 tisoč novih delovnih mest, zlasti na lokalni ravni in še nekaj. Okrepiti moramo zavest med ljudmi, da bodo manj ustvarjali odpadke. Tu je največ potencijala potrebujemo tudi sisteme vračanja, samodejne sisteme vračanja in tako naprej. Vse to bi lahko pripomoglo k boljšim rezultatom. Zato sem sama uložila ustrezne predloge sprememb in veliko veselje mi bo delati na tem sporočevalci v senci, obravnavati predloge sprememb in na zasedenih poročevalcev v senci. Mislim, da bomo vse skupaj lahko nekoliko bolj konkretizirali. Hvala lepa. Hvala, gospa poročevalka. Dve minuti, ELS, gospa Tomc, izvolite. Hvala lepa za besedo. Sveda hvala lepa najprej kolegici Kapelj za njen prispevek. Pred nami je spet neka tema, ki prinaša nove izzive za našo industrijo. Poleg teh novih izzivov pa seveda tudi priložnost, da Evropa na teh področjih spet prevzame vodilno vlogo in sicer na področju varovanja okolja in na področju industrije. In čas je jasno, da se o tem pogovarjamo in da tudi ukrepamo. Direktiva za ravnanje z nekaterimi plastičnimi produkti je seveda dobra za naše okolje in je dobra za našo prihodnost. Potrebno pa se je zavedati, da je področje onesnaževanja okolja s plastično embalažo zelo kompleksno in široko in da ga je zato potrebno reševati s sistemskim pristopom, tako na strani proizvajalcev kot na strani potrošnikov. Seveda podpiram sama in tudi moja politična skupina prepoved uporabe plastične embalaže za enkratno uporabo. Menim pa, da je treba potreb, da je treb, potrebno industriji dati čas za prilagoditev, predvsem na področju embalaže, ki jo uporabljamo za prehrano. Najbrž si vsi želimo takšnih lastnosti embalaže, ki ne bo prepuščala vsebine, bo hkrati dosegljiva vsem ponudnikom prehrane in tudi ne bo prevelik strošek za potrošnike. Če v tem trenutku industrija iz naravnih vlaken še ni zmožna zagotoviti take kvalitete, kot si jo potrošniki želimo, potem jim moramo dati čas. Sem pa prepričana, da je razvoj v interesu vseh, tudi teh podjetij, ki izdelujejo proizvode, katere s to direktivo omejujejo. Samo, kot še enkrat podarjam, imeti morajo čas za prilagoditev. Rada bi se dotaknila pa še enega področja in to je izobraževanja in ozaveščanja, ki pa mora seči preko meja Evropske unije. Gospa Kapel je že omenila, da velika večina oziroma večina teh odpadkov nastaja izven Evropske unije. Zato je zelo pomembno, da ta glas izobraževanja in tudi naš vzgled seže preko naših meja. Pomembno je, da se tudi naši predstavniki v drugih svetovnih organizacijah trudijo, da ponesejo to zavedanje o ustreznem ravnanju z okoljem po vsem svetu. Potrebno je izobraževati seveda tudi mlade in povedati, da imamo le en planet in je pomembno. Za zaključek naj še enkrat povem, da se zauzemamo za ukinitev enkratne plastične embalaže, vendar moramo pogledati širši aspekt in seveda proizvajalcem dati možnost in čas za prilagoditev. Hvala lepa, gospa Tomc. Zdaj pa EKR, kolega Luke, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala, gospa Kapelj. Ona je poročevalka za to poročilo. Poročilo je odlično. V veliko delih se z njo strinjam in mislim, da je dobro izpostavili tudi mnenje odbora Ekon. Jasno je, da je to velik problem, pomembno vprašanje. Govorimo o okoljskih vprašanjih v povezavi z gospodarskimi vidiki, zato je prav, da se odbor Ekon tega vprašanja loti z vidika gospodarstva. Zato, da bomo našli ustrezen način reševanja tega problema onesnaževanja morja in obal z plastičnimi odpadki. Gospa Kapel ima prav, to je problem, ki sega onkraj meja EU in Res je, na mednarodni ravni bi morali reševati ta problem, tako bomo dosegli najboljše rezultate. To bo zahtevno, zato ker so interesi velikih onesnaževalcev seveda drugačni. Drugačni od naših interesov tukaj v EU. Ampak tudi Evropska unija prispeva k onesnaževanju, zato moramo razmisliti o tem, kaj bi lahko storili mi v okviru Evropske unije. Naš prispevek sicer ni tako dramatičen, pa vseeno bi ga lahko zmanjšali. Komisija je pripravila dober predlog, ampak predlog ima vseeno nekatere pomakljivosti, o katerih moramo govoriti. O tem bomo govorili na zasedenih poročevalcev v Senci. Zdaj pa se želim posvetiti predlogu razširjenja odgovornosti proizvajalcem ta se mi zdi še posebej problematičen iz dveh vidikov. Prvič, razširjena odgovornost proizvajalca ni rešitev, ki bi bila ustrezna glede tistega, ki dejansko povzroča onesnaževanje, kajti tukaj moramo upoštevati tudi potrošnike. Ne smemo obremenjevati samo proizvajalcev. Seveda, gospod Kapel ima prav, stroški bodo preneseni tudi na potrošnike, ampak eh, to ni dovolj, s tem ne moremo upravičiti dodatnih bremen za proizvajalce. Kaj te zaradi višjih stroškov ni nujno, da bodo potrošniki potem spremenili svoje vedenje. Zato ta koncept komisije ni posebej dober. In še drugi vidik, živimo na odprtem trgu in na našem trgu veliko plastičnih proizvodov za enkratno uporabo tudi uvažamo. Kako bomo zdaj ločevali med proizvajalci, ki takšne proizvode proizvajajo v EU in tistimi, ki so zunaj EU? Tisti, ki so zunaj EU, potem morda ne bodo spoštovali te razširjene odgovornosti. Lahko bi se zgodilo, da bomo preveč obremenjevali lokalne proizvajalce, potrošniki pa bodo seveda potem morda lahko kupovali enake ali celo slabše proizvajalce, proizvajalcev, ki so zunaj EU, zaradi tega ne bo prišlo do razbremenjevanja okolja. Mislim, da je to pomankljivost pri predlogu komisije, morda lahko komisija kaj več pove o tem. Zaenkrat me tukaj še niso prepričali ampak seveda veselim se že nadaljnih razprav s sporočevalci v senci v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Vjernik je naslednja za skupino Alde. Hvala lepa, gospa Kapel. Strinjam se s predlogom komisije in tudi z osnutkom v odboru NV. V zadnjih letih je vedno bolj jasno, kako plastika vpliva na naše okolje odgovornost ni samo v rokah proizvajalcev in potrošnikov. Ne, vsi smo odgovorni. Zato mora rešitev biti strukturna, celovita in pripravljena tako, da v njej sodelujo vsi deležniki. Strinjam se, da moramo zmanjšati potrošnjo nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo, ampak tega ni mogoče doseči čez noč samo če bo te proizvode mogoče nadomestiti z boljšimi alternativami, bo to sprejemljivo. Zato seveda se zanašamo na znanstvenike, ki delajo na razgradljivih alternativah. Zato je ključnega pomena, da plastični proizvodi za enkratno uporabo, ki jih še uporabljamo, končajo v reciklaži zato potrebujemo določene zahteve in gospodarske spodbude. Pozabiti pa ne smemo niti na to, da ta izziv predstavlja veliko priložnosti. Mislim, da je gospa Kapel predložila kar nekaj dobrih predlogov. Dobro je, da dobijo države članice nekaj prožnosti glede izvajanja regionalnih politik, ampak pri oznakah in drugih zahtevah moramo zagotoviti, da enotnost, zato da bomo bolj učinkoviti, bolj pregledni in da bo skupni trg bolje deloval. Kolegice in kolegi, problem s plastiko lahko rešimo in tudi bomo ga rešili. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa guje. Gospa Lopez Bermeho je tukaj. Želite kaj povedati? Ne? Estaba viendo. Ja, torej, eh, povedala bom nekaj besed v zvezi z mnenjem. Nekaj konkretnih vprašanj. Ne, ne, ne, to je naslednja točka. Zdaj smo pri odpadkih. Se upravičujem, saj to sem razumela, ampak potem sem se malce zmedla, sem naredila napako. Se upravičujem. Hvala. Hvala, dobro, potem Gue ne bo spregovoril. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega, želi kdo besedo? Ne. Mimo grede vam lahko povem, da je zdaj šest poslank in samo dva poslanca v dvorani. Zdaj pa še ena minuta, spet za poročevalko, izvolite. Hvala lepa. Hvala poročevalcem v senci mislim, da smo vsebinsko relativno skladni, gre za globalni problem, ki ga moramo globalno reševati. EU mora prevzeti vodilno vlogo, seveda, potrebujemo ukrepe na ravni držav članic, potrebujemo tudi harmonizirane standarde in norme na evropski ravni. Idealno bi bilo sicer na mednarodni ravni, ampak na evropski ravni prav gotovo. In razširjena odgovornost proizvajalca je precej vroča točka. Mislim, da bomo o tem še intenzivno govorili na zasedenih poročevalcev v Senci in pogledali bomo, kako bi naj tole vprašanje rešili. Rok za vložitev predlogov sprememb je zelo kratek, samo do 6. septembra je čas. Predsedujoči je že povedal, da bomo 24. septembra o tem glasovali, to pomeni, da bomo morali delati hitro, tudi v okviru poročevalcev v sence, ko bomo dobili predloge spremem, bomo hitro delovali, zato da bomo do 24. septembra lahko ustrezno glasovali o tem. Že vnaprej se vam zahvaljujem, da boste tako trdo delali in hvala že za sodelovanje. Hvala. Res je, časa ni veliko lepo prosim, da predloge spremem položite samo v angleščini. Torej, 6. septembra je rok za uložitev predlogu spremem, ampak samo v angleščini, lepo prosim. Naslednja točka, stanje razprav o prihodnosti Evrope. Tukaj imamo tudi osnutek mnenja. Pristojni odbor je AFKO. avto Avko bo glasoval 21. novembra. Poročevalka za Ekon je Ivana Maletič. Izvolite, beseda je vaša, pet minut. Hvala lepa. V mnenju pozdravljam pristop, ki smo ga izbrali na plenarnih razpravah z premijeji in voditelji držav in vlad, kar zadeva gospodarsko politiko. Moram povedati, da je to mnenje priložnost, da še enkrat izpostavimo, kako pomembno je zaključiti te procese, ki smo jih začeli pred časom, nekatere že pred več leti. Torej, zaključiti moramo bančno unijo, prav tako moramo zagotoviti enako obravnavo vseh držav članic, ki sodelujejo v bančni uniji, vključiti moramo unijo kapitalskih trgov, prav tako moramo poglobiti EMU, zato da ohranimo stabilnost skupne valute, prav tako pa moramo okrepiti konvergenco politik na področju trgov dela in fiskalnih politik. Upoštevati moramo tudi ESM in skupno rezervo glede sklada za reševanje, kakor je bilo sprejeto na zasedanju sveta. Upoštevati pa je treba tudi, da so naložbe, odgovorna fiskalna politika in izvajanje strukturnih reform tisti stebri, ki zagotavljajo trajnostno rast. Zato v mnenju omenjam prihodni program Invest EU, kajti gre za nadaljevanje EFSI-ja. Zagotovili bomo nove naložbe v višini 38 milijard evrov. Ta program bi moral podpirati zagonska podjetja in bolj tvegane projekte. Prav tako je pomemben program za pomoč pri izvajanju strukturnih reform. Število zahtev iz držav članic je občutno preseglo načrtovani proračun. Novi program bi moral biti ustrezno podprt v novem večletnem finančnem okviru, prav tako bi ga morali povezati z evropskim semestrom in z izvajanjem priporočil za posamezne države. V mnenju bi morali izpostaviti tudi oblikovanje enotnega območja DDV in sistema DDV. Več kot 25 let se že dela na tem in zdaj je čas, da zmanjšamo stroške za podjetja, da zmanjšamo možnost goljofi DDV čezmejne narave in da poenostavimo postopke v zvezi z DDV. To bo zagotovilo boljše pogoje tudi za čezmejno trgovino. Povedati želim, da sem bila nekoliko presenečena, ko sem prebrala poročilo AFKO o prihodnosti Evrope, kaj ti pri številnih točkah se lotevajo naših tem, tem, ki jih obravnava odbor Ekon. Mislim, da bi morali mi biti strogi v zvezi s tem, mislim, da bi morali izpostaviti, da je to naše področje, da o tem govorimo mi, ne pa da oni vključijo vsa ta področja v svoje poročilo. Hvala. Hvala lepa. Prvo, že brez, na mesto gospoda Mauridesa. Uh, eh, merci, merci. Hvala lepa, eh, gospe pročevalki, za eh, to poročilo. Eh, gospod Mavridis me je prosil, da se v njegovem imenu izrazim, ker žal danes ni tu med nami. Ima nekaj pripomp in sicer meni, da pristop našega odbora glede dela AFKO se mora osredotočiti na ne samo na kvantitativne vidike, ki so povezani z vprašanji, s katerimi se ukvarjamo, temveč je treba upoštevati tudi eh, kvalitativne vidike in pa eh, tudi eh, socialno razsežnost. Glede predloga pročevalke, glede bančne unije, je eh, zelo zadovoljen s tem, da se omenja mehanizem za reševanje bank, ampak eh, presenečen pa je, da eh, ni bilo tu omenjeno jamstvo, ki je del tega sistema bančne unije in sicer gre za Eh, del, ki je vključen v eh, program strukturnih eh, skladov in pa priporočil po posameznih državah. To je prav tako del tistih vidikov, ki jih je treba še razviti, zlasti v odnosu do ekološke tranzicije in pa drugih okoljevarstvenih vidikov. Prav tako meni tudi, da uh, Eh, vprašanje evropskega eh, socialnega stebra moramo vključiti v delo našega odbora. Meni tudi, da glede vprašanja eh, socialnih in gospodarskih razlik, ki obstajajo znotraj evroobmočja, to je prav tako vidik, ki ga je treba še razviti in pri tem upoštevati tudi kvalitativne vidike. Glede kohezijskih skladov pa meni, eh, da bi bila kakršnakoli povezava z eh, gospodarskimi in socialnimi kriteriji znotraj eh, tega socialnega stebra, bi bilo neskladno z načeli, na katerih to temelji. Tako zelo na hitro pripombe kolege. Pri tem je treba upoštevati tudi to, da smo v predvoljivnem obdobju, kjer eh, moramo vsi zagovarjati določena stališča glede eh, gospodarske in eh, bančne in monetarne unije. Tudi v luči teh prihajajočih volitev. Dank, um, Beres, no. Hvala lepa, gospa Beres, gospod Celer, gospa Konile. Ne. Gospod Luke bo spregovoril v imenu gospoda Celerja. Hvala, gospod predsedujoči, poročevalec v senci iz skupine, ker je gospod Zile danes žal ne more biti prisoten in prebral bo njegovo izjavo. Hvala lepa, Ivani Maletič, za opravljeno delo. Gospod Zile se strinja, da moramo unijo kapitalskih trgov dopolniti in da so potrebne določene reforme na ravni evra. Prav tako bi bilo dobro, če bi poročilo bolj odražalo različne poglede v zvezi s tem vprašanjem. Obstajajo nekateri, ki želijo spodbujati dodatno federalizacijo unije, po drugi strani pa so nekateri proti. Ampak niti tisti, ki so za federalizacijo, niso, oziroma ki so proti temu, niso zato, da bi Evropa razpadla. Če želimo govoriti o prihodnosti Evrope, moramo vedeti, da obstajajo različna mnenja. Čisto bolj konkretno, gospod Zilen je razočaran, da kohezija ni omenjena niti enkrat, po drugi strani pa se poziva k konvergenci fiskalnih delovskih in drugih politik. Če ne bomo izboljšali pogojev življenja v novih državah članicah, to ne bo mogoče. Prav tako poročilo vključuje poziv k temu, da bi poglobili EMU. Obštevati pa moramo, da veliko držav še vedno ni v evru, nekatere se verjetno nikoli ne bodo vključile v evro območje. Evro prihodnosti mora biti prožen, ne pa da še naprej deli države v različne kategorije in ustvarja Evropo dveh hitrosti. Gospod Zila se že veseli plodnih razprav in konstruktivnega dela. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Luke. Gospod Konile je odsoten, Gigold, zvrzelajnih je prav tako odsoten. Gospod Lopez Bermeho, goje. Hvala lepa, gospod predsedojoči to poročilo Afka in eh, mnenje, ki ga bo dopolnila tudi, dopolnil tudi naš odbor. Glede tega naj povem, da sedaj ni prav, pravi trenutek uh, za uh, to logiko več Evrope in ta več Evrope naj bi bila rešitev za vse, ampak ob tem pozabljamo, kaj se dejansko dogaja v Evropi. Uh, prvič, zelo nas skrbi ta splošni fokus, ki se uporablja za obravnavo lastnih sredstev in pa um, davkov uh, Evropske unije, prav tako tudi proračuna. Prevladuje mnenje, da naj bi bil sedajni proračun uh, zadosten za potrebe evropskih državljanov, vključno s socialnimi vidiki. Uh, onkraj teh eh, različnih izjav naj povem, da imamo tudi vedno manj zmogljivosti na področju solidarnosti in pa um, ehm, prerasporeditve sredstev. Vedno več se ukvarjamo z varnostjo. Davčna unija in pa monetarna unija eh, zahtevata več eh, razmisleka. Ne gre za to, da je treba za vsako ceno dobiti kakršno koli bančno in monetarno unijo. Namen je, da se okrepi unijo in eh, pri tem ne moremo spregledati vloge evra in to, kar se z njim dogaja mehanizmi, eh, ki morajo obstajati, s katerimi naj se odzovemo na asimetrične šoke, so pomembni. Teh šokov bo eh, vedno več. Gospodarska kriza je močno poglobila že obstoječe razlike med državami, pa tudi znotraj držav. Del družbe zelo skrbi varnost v Evropi. In eh, Ne vem, ali je to dobra ideja, da se sedaj osredotočamo na okrepitev eh, Evropske unije na teh področjih, preden eh, se postavi vprašanje eh, dejanske usmerjenosti. Ali bo to res korisno za naše državljane? Moramo si postaviti pravilna vprašanja. Moramo ugotoviti tudi to, da stari recepti so del problema potrebujemo nove rešitve za že obstoječe probleme. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa še vprašanje za EFDD. Kolega Mono, želite vi kaj dodati? Ne, zgleda, da ne. Tudi za ENF eh, ni prisoten nihče. Zato me zanima, ali želi kdo drug spregovoriti. Želi kdo izmed drugih eh, kolegov komentirati to mnenje? Zgleda, da ne. Kolega poročevalka, že imate še kakšen komentar ob koncu? Izvolite, gospa Maletič. Hvala lepa. Zahvalila bi se vsem kolegom za njihove prispevke k tej razpravi in rada bi povdarila tudi to, da nisem imela dovolj uh, prostora, zato sem izpostavila samo splošne vidike v tem poročilu in prepričana sem, da bomo v prihodnih eh, tednih eh, dodali še manjkajoče eh, vidike k temu mnenju. Prav tako je bilo omenjeno tudi to, da nismo dovolj govorili o socialnem stebru, o gospodarski in Eh, socialni divergenčnosti in o koheziji in tako dalje. Vsem tem bomo še razpravljali v prihodnih tednih in imeli bomo tudi možnost to dodati. Kot članica odbora regij naj povem, da v odboru regij zelo veliko delamo na kohezijskih vidikih in zato eh, tega nisem tu izredno izpostavila. Hvala. Megan Maletič, Najlepša hvala, gospod Maletič, pa še z moje strani nekaj informacij. Rok za predložitev predlogov sprememb je 12. septembra, obravnavali bomo amadmaje 5. novembra in potem v ikonu glasovali o celotnem mnenju 5. novembra. Tako sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, točka 5. Skupni sistem, sistem davka na dodano vrednost glede obdobja uporabe neobveznega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za dobave določenega blaga in opravljanje določenih storitev, dovzetnih za goljofije ter mehanizem za hiter odziv v primerih goljofij na področju DDV. Draft, uh, report, um, our... Danes bomo govorili o osnutku poročila. Gospa Pirtkajnen je poročevalka, ampak danes je ni in zato naj uh, najprej preberem, preberem njeno izjavo s kratkim povzetkom ozadja. Tu uh, gre za uh, dosje po členu 50, po poenostavljenem postopku, predlog eh, ni eh, sporen, eh, osnutek je bil dan na voljo 17. julija, ponavadi imamo 10 dni za kakršnekoli ugovore in ker so bile vmes počitnice, smo ta rok podaljšali do 6. septembra, do konca delovnega dneva in na to bomo o tem razpravljali na prvem plenarnem zasedanju. 1. oktobra. Izjava gospe Sirpa Kenen je, spoštovani kolegi, videli eh, ste osnutek eh, poročila v zvezi, v zvezi z obdobju ehm, uporabe mehanizma obrnene davčne obveznosti za boj proti obstoječim goljufijam. Eh, namen je, da se podaljša eh, obdobje uporabe tega neobveznega mehanizma obrnene davčne obveznosti za plačilo DDV za dobave vnaprej določenega blaga in določenih eh, storitev skladno s členom 199a in prav tako, da se odobri odstopanje pri, v primeru preprečevanja nekaterih vrst davčnih utaj in izogibavanja davkov. Eh, trenutno eh, imamo ukrepe, ki eh, se bodo iztekli 31. decembra letos. Namen je, da se to podaljša do 30. junija 2022, kar bo omogočilo državam članicam, da se bodo ustrezno odzvale na takšne goljufije, zlasti, ko bo šlo za obširne in um, neprečakovane goljufije. Ker ta predlog nima nobenih negativnih posledic za proračun unije, uh, to ne bi smelo predstavljati nobenih političnih uh, težav. Ker gre za politično nesporen uh, Eh, predlog. Gospa Pertkajnen predlaga, da se uporabi poenostavljen postopek, kar bi omogočilo tudi, da se eh, spoštuje omejen čas in pa eh, zmogljivosti našega odbora. Gospa Pertkajnen predlaga, da se podpre predlog komisije in zahvaljuje se nam vsem za naše sodelovanje. To je izjava naše odsotne poročevalke. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. SND-ja nimam, tako dajem besedo gospe Perez. No, bom senca sence. Eh, eh, Tibo Cajnli eh, se opravičuje, on je poročevalec v senci strinja se v veliki meri eh, s tem, kar je povedala eh, poročevalka, gospa Piti Kajnen. Gre za zelo tehničen eh, predlog, ki je utemeljen, ki temeli na oceni tega mehanizma obrnjene davčne obveznosti. Ob odsotnosti definitivnega režima DDV bo ta mehanizem omogočil državam, eh, da se ustrezno ob pomoči tega režima eh, borijo proti goljufijem na področju DDV-ja in to do 30. junija 2022. To se nam zdi eh, spremljivo in ne bomo se upirali poenostavljenem postopku. Vseeno pa bi želela povedati, da je za našo skupino zelo pomembno pogajanje in pa vse, kar je povezano s definitivnim režimom DDV, to je za nas resnično urgenten eh, vidik in upam, da eh, lahko tudi to upoštevamo. Hvala lepa, Pervanš za SND. Na to je imela besedo Case Winburn za EKR, ampak ne vidim nobenega člana EKR v dvorani. Prav tako tudi ne vidim poročevalca v senci. Aha! Gospa Vernik bo nadomestila našega poročevalca v senci. Ja. Eh, bom govorila v imenu gospoda eh, Kornjeja, ki je poročevalec v Senci. Zahvaljujem se gospe Pertikajnen. Eh, Alde je tu predlagal konkretne predloge za pospeševanje zakonodajnega postopka na tem področju. Zelo dolgo že govorimo, naprimer, o dokončanju režima kapitalskih eh, trgov. Gospod Kornje bo z velikim veseljem v prihodnih tednih eh, delal z gospod Porčevalko na tem področju. Hvala lepa, zelenih eh, ni, gospoda Kata ni, tudi nihče ga ne zastopa, enako velja tudi za GUE, e FDD, kolega Mono, gospod Mono, želite besedo? Ne, hvala. E NF? prav tako ni nikogar. Fragen, ob es im Catch the Eye Verfahren den Wund. Če se želi kdo oglasiti v postopku KHDI, tudi to ne, v tem primeru pa bi vas eh, obvestil o naslednjem. September, um... Ehm, 6. september, kot sem povedal že prej, je rok za vložitev predlogov sprememb. 1. oktobra pa bo na plenarnem zasedanju potekalo glasovanje o tem poročilu. Veselim se nadaljne razprave o eh, tem dosjeju. Tako sedaj lahko nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu, to je točka 6, ampak po eh, dnevnem redu, ki je bil sestavljen, je ta točka napovedana šele za četrto uro kot rečeno, to je indikativni eh, časovni razpored, ampak sedaj vidim, da v dvorani ni poročevalca in tudi eh, poročevalcev v senci v bistvu ni tukaj, tako da bi do 16. ure prekinil zasedanje.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

Um, Spoštovani kolegi, kot smo se strinjali, ob štirih eh, začenjamo z naslednjo točko našega dnevnega reda odbora Ekon in sicer s eh, šesto točko dnevnega reda v zvezi z vzdržnimi naložbami in tveganji. Tu so pristojni odbori um, Envi, Empel in FAM. Gospod Pol Ton ima besedo. Hvala lepa. Z mojim najljubšim koordinatorjem sva se pravkar o tem pogovarjala. Na začetku mandata je bil podan predlog o uniji kapitalskih trgov. ampak nismo pa razpravljali o vzdržnosti. Nikoli. In uh, začeli smo s Jonathanom Hillom, sedaj smo uh, še nadaljevali uh, razpravo in veseli me tudi, da imamo tu na mizi amandmaje k tej zakonodaji in uh, veseli me tudi to, da se nekateri pripravljeni na tem delati. Uh, Evropski parlament eh, je eh, sprejel tudi odbor na lasno eh, pobudo o vzdržnem financiranju, malce pozno, ampak vseeno. In ta današnji predlog, o tem smo že razpravljali v odnosu do poročila na lasno pobudo. Z veliko večino se je parlament strinjal s tem, da uh, bomo uh, imeli uh, skrbni pregled um, in vse, kar je s tem povezano. Zakonodaja, ki jo komisija predlaga, je del akcijskega načrta, ampak ta zakonodaja je bolj um, osredotočena na razkritje, medtem ko Eh, na začetku smo se bolj osredotočali na dolžnost eh, investitorjev, da se osredotočijo ne samo na eh, finančne, tudi, temveč tudi na, na fin, nefinančne vidike, naprimer skrbnosti. Vemo, kako ta proces deluje in mislim, da bi moral biti ta obvezen za investitorje. Ti bi morali upoštevati tako finančni kot nefinančni vpliv na vzdržnost. Lahko rečemo, da eh, se tu eh, naš fokus in cilj ni spremenil in eh, investitorji se ne morejo sredotočiti samo na denar. Ta učinek mora biti obravnavan tudi z drugih vidikov. To je srčika tega poročila. Prav tako pa drži tudi to, da v 13. predlogu spremembe pravimo, da se to ne sme osredotočiti samo na uh, razkritje in na uh, obvezno skrbnost, temveč na vse oblike finančnih proizvodov, uh, naj so ti ciljno usmerjeni ali ne. To je druga uh, sprememba, ki jo vidim. Uh, v odnosu do predloga komisije. Parlament je to v zvezi s krvnostjo že izrazil eh, in to se tudi ne omejuje samo na zelene naložbe. Na to imamo zelo pomemben kanal, preko katerega eh, se denar eh, nalaga in to je bančni sektor. Peter eh, Simon je eh, želel v delo vključiti tudi eh, vidike trajnosti in to je pomembno, zato ker so banke prav tako izpostavljene tveganjem, ki so, povezani, ki so povezane z vzdržnostjo. In če je treba vzdržnost vključiti v bančni svežen, potem moramo uh, razlikovati tudi med uh, bančni proizvodi in med eh, zavarovalniškimi eh, proizvodi. In zato želimo vključiti tudi bančni sektor. In to je amantma 13. Na to. Kot smo povedali v poročilu na lasno pobudo, če želimo spremeniti eh, razmišljanje, to je zelo pomembno, ampak potem je treba tudi narediti to, kar govorimo. In pri tem si je treba pogledati tudi plače, plače eh, tako članov eh, upravnega odbora kot drugih. In eh, te eh, plače in nadomestila morajo biti prav tako povezane tudi z nefinančnimi vidiki. To pomeni, da vzdržnost eh, je treba gledati širše treba je upoštevati ne samo zelenitev in tako dalje, temveč tudi eh, človekove pravice, eh, primere eh, prisvajanja zemlišč in tako dalje. Prav tako je treba upoštevati tudi upravljanje in to mora vključevati tudi izogibanje plačevanja davkov. Na to še glede delegiranih aktov spomnim se te razprave in spomnim se, da je tako parlament kot svet, da sta želela, da se vključi delegirane akte. Po našem mnenju to ni zelo um, konstruktiven pristop in zato bi želeli to spremeniti. In sicer želeli bi, da se neposredno uh, v direktivo JAOP vključi eh, te eh, vidike trajnosti. Mislim, da sem s tem povedal, eh, kakšne so glavne spremembe glede na predlog komisije. Upam, da bomo lahko delali hitro, zato da bomo čim prej zaključili z delom in to še v tem mandatu. Hvala, Pol. Kolegica Maletič ima besedo hvala lepa. Bom uh, samo prebrala uh, izjavo kolegice uh, eh, Pertikajnen. Zahvaljujem se za to poročilo. Tu gre za razpravo o zakonodajnem predlogu v zvezi z vzdržnimi financami, s tem svežnjem. In parlament je na to temo že sprejel poročilo na lasno pobudo maja meseca. Vzdržno financiranje eh, je način, kako eh, vključiti različne vidike eh, socialnega, okoljskega in tako dalje v te postopke. Prav tako je treba vključiti tudi razumno upravljanje. Pristop mora biti pragmatičen, to pozdravljamo. Eh, materialne tveganja, ki jih eh, predstavljajo podnebne spremembe, eh, vse to postaja vedno bolj otipljivo in če se tega ne bomo lotili, potem bo to predstavljalo tudi tveganje za finančno stabilnost. Tveganja so na ta način bolj vidna in ko zagotovimo, da bodo investitorji vključe, vključili v svoje uh, odločitve glede naložb tudi te vidike, uh, to bo preprečevalo preveliko, prevelika tveganja. Kajti na ta način bodo investitorji lahko bolje razumeli, kakšna so tveganja. In zato je razkritje pomembno. Uh, kajti to omogoča investitorjem, da imajo na voljo zanesljive eh, in točne informacije v zvezi s tveganji, ki jih eh, njihove investicije potencialno predstavljajo. In zato mora ta obveznost razkritja eh, se nanašati na vse oblike in velikosti investitorjev. To je namreč smiselno samo, če eh, so informacije primerljive in eh, zanesljive. Eh, Svežen vzdržnih financ je zelo potreben, če želimo zagotoviti tranzicijo na nizkooglično gospodarstvo. Na ta način bomo zagotovili, da bo do eh, naše naložbe in naši prihranki eh, eh, zavarovani tudi za prihodnja desetletja in da bo naš pristop primeren tudi za razmere, ki bodo nujno spremenjene zaradi podnebnih sprememb. Na ta način bodo eh, investitorji eh, seznanjeni s tveganji in na ta način se bomo izognili prehudim obremenitvam zlasti za eh, MSP-je. Tako ukrepi ne bodo dramatični, bodo razumni in bodo omogočili tranzicijo. Zahvaljujem se vam za opravljeno delo in zahvaljujem se poročevalcem in poročevalcem v senci. Hvala lepa, Ivana. Gospa Lunca Eker, oziroma gospod Lunca Eker. Hvala lepa, poročevalec. Eh, hvala eh, lepa eh, za to poročilo. In kolega me je prosil, da preberem njegovo izjavo. Najprej se zahvaljuje vsem kolegom in poročevalcem. Ko gre za vzdržno in pa odgovorno investiranje, je zelo pomembno, da eh, celotna industrija naredi korake v smeri eh, bolj eh, vzdržnega, odgovornega investiranja povsod po Evropi. Poročilo gospoda Tanga ehm, je uravnoteženo, po eni strani imamo to načelo eh, trajnostnega eh, investiranja, po drugi strani pa se je gospod Tank eh, izognil temu, da bi ponudil eno rešitvo za vse, temveč ponudil je več različnih možnosti ki so prožne narave, treba je upoštevati tudi raznolikost industrije v okviru tega zakonodajnega predloga. In to tako z vidika eh, ukrepov eh, za pokojnine, kot eh, tudi druge vrste ukrepov. Istočasno je poročevalec govoril o um, skrbnosti, o tej obveznosti. Gospod Kamal je izpostavil tudi pomembnost okoljskih faktorjev in pri tem uh, zlasti želi izpostaviti eno točko in sicer pomembno je eh, vključiti vidike eh, socialne odgovornosti in te, ti faktori bodo omogočili tudi bolj holističen pristop k eh, vzdržnosti in na ta način se lahko ukvarjamo tudi z širšimi vidiki revščine in pa finančne izključenosti, ki izhaja iz neustreznih investicijskih praks. Gospod eh, Kemal eh, eh, je tudi zadovoljen, da je gospod Tang vključil tu banke. Dobro je, da banke tudi upoštevajo faktorje SG ampak eh, ne ve pa, če je dobro, da se to vključi eh, v to, eh, ta zakonodajni predlog, kajti obstajajo temeljne razlike med kreditnimi institucijami in pa investicijskimi podjetji na drugi strani. In zato imamo tudi različno zakonodajo in EKR eh, se izogiba rešitvi, ki bi bila ena eh, za vse in vključevanje bank je za nas malce problematično, ampak zanima nas, kako bo poročevalec eh, to obravnaval. EKR bi želel, da bi investitorji imeli možnost sprejeti razsvetljene rešitve in veselimo se tudi eh, dela skupaj s poročevalcem in s poročevalci v senci, zato da bo rezultat kar se da čim bolj konstruktiven. Najlepša hvala. Do sedaj je bila z nami tudi kolegica Viring eh, za Alde, ampak sedaj vidim, da je ni. Bomo kar nadaljevali. Kolega Gigolt dobi besedo in sicer bo nadomeščal eh, Molisko odkato. Tako je. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Torej, dobil sem tukaj sporočilo od Moli. Lahko bi rekli, dobro, pol eh, se strinjamo, ampak eh, to me kolegica ni prosila. Prosila me je, da preberem naslednje. Eh, pozdravljamo prizadevanja poročevalca za boljšo, boljši režim eh, razkritja in želeli bi, eh, da bi eh, to razkritje omogočilo zanesljive informacije za investitorje in želeli bi tudi, da se upoštevajo faktori ESG e pri ehm, vsakodnevnih odločitvah na področju investicij. Med pozitivnimi spremembami bi izpostavili naslednje. Vključitev Eh, definicije tveganja eh, na področju vzdržnosti in pa definicije eh, trajnostnih investicij. Prav tako pozdravljamo tudi to, da poročilo vključuje tudi dejanska tveganja na področju vzdržnosti in ne samo finančne vidike. Pozdravljamo tudi to, da so banke vključene in to, da eh, politika eh, plač eh, je oblikovana tako, da spodbuja večje, več investicij, ki so vzdržne narave. Delali bomo eh, še naprej s pročevalcem, s pročevalcimi v senci pri pripravi eh, mandmajev, eh, zlasti na področju vzdržnosti. Upam, da ti to ustreza pol. Hvala lepa. Sedaj pa naj bi, bila na vrsti, naj bi bil na vrsti Matt Carthy, ampak ga žal ni. Tako da bom vprašal kolega Monoja. Ne. Tudi v imenu INF e ni nikogar v seni dvorani, zato bi dal besedo poročevalcu. Dobro, zelo na hitro. Zahvaljujem se kolegom, ki so prišli sem in ki so prebrali eh, izjave drugih kolegov, ki jih ni. Hvala. To močno cenim. Bom kratek v tej fazi razprave. Se veselim. Uh, konstruktivnih predlogov, veselim se razprave. Imeli smo že kar precej obširno razpravo pri eh, poročilu na lastno pobudo in eh, to vključuje ja, ne samo vzdržnosti z vidika okolja, temveč tudi eh, z vidika socialnega vidika in z vidika upravljanja. Strinjam se s gospod Petikajnen. Uh, Eh, ki eh, je to označila kot eh, res ključno pobudo, ki je potrebna za to, da se finančni sektor spremeni in da začne delati na vzdržen način in to v širšem smislu. In za me to pomeni, da je treba vključiti tudi banke. Res je, da na različne načine obravnavamo um, uh, pokojninske sklade in uh, banke ampak eh, pri eh, vsem tem eh, je treba najti primerne rešitve. Nikoli ne bomo imeli ene rešitve za vse. Ampak rad bi videl tu splošni pristop, ki bi bil usmerjen v te faktorje ESG. E Ampak način, kako bomo to naredili, ne bo eh, isti za vse proizvode in za vse proizvajalce, seveda. Bom kratek, zahvaljujem se vam za vaše prispevke in veselim se razprave. Eh, Najlepša hvala, spoštovani kolegi. Sedaj pa še informacija, rok za. Um predloge sprememb je 12. september, potem bomo 18. 18. oktobra glasovali o teh predlogih sprememb, 5. novembra pa bomo v odboru glasovali o tem poročilu. Toliko glede šeste točke na dnevnem redu. Poročevalcev oziroma soporočevalcev za sedmo točko, to sta Ester Delange in predsednik Gualtieri torej nista še prisotna. Vem, da bo kolega Gualtieri tukaj ob 4.30, zato še enkrat prekinjam sejo. Ob 16.30 nadaljujemo z eh, obravnavo dnevnega reda. Thank you.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 Yeah.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 Spoštovani kolegi in kolegice, nadaljujemo z delom. Nadaljujemo z sedmo točko na dnevnem redu. Gre za skupno razpravo o dveh zakonodajnih predlogih iz svežnja o slabih posojilih. Tukaj imamo uredbo o minimalnem kritju izgub za nedonosne izpostavljenosti in pa direktivo o podjetjih za upravljanje terjatev, kupcih terjatev in unovčenju zavarovanja. Dva soporočevalca sta pri teh dveh dosjejih, jaz sem eden izmed soporočevalcev, z mano pa sodeluje Ester Delange. Na tak način bova sedaj soporočevalca imela priložnost, da razpravljava o tem v poletnem dopustu, namreč nismo imela veliko priložnosti za to. Veselim se torej prve izmenjave mnen. Soporočevalca imata na voljo 8 minut vsak. Ester, želiš začeti? Seveda, z veseljem. Najlepša hvala vsem kolegom, ki so sedaj prisotni v dvorani. Mislim namreč, da je to izjemno pomembna razprava. Kot vsi veste, gre tukaj za razpravo, ki eh, se je začela z sporočilom komisije iz leta 2015 o zaključevanju bančne unije. Že takrat smo govorili o tem, kako je potrebno eh, deliti tveganja. Tukaj še vedno ostajata dve odprti vprašanji, kar se tiče zniževanja tvegan in sicer eh, potencijalna obravnava tega, kako banke obravnavajo tukaj določene dolgove in pa nedonosne izpostavljenosti. Roberto je že omenil, da gre tukaj za direktivo in uredbo, torej dva ločena predloga, ki jih obravnavamo skupaj. Osredotočila se bom sedaj na prvega, na drugega imam reč manj komentarjev. Torej gre za uredbo, ki želi vključiti um, določbe glede NPE-ev, ko gre eh, za uh, znižanje potreb uh, za banke. To je namreč glavni namen tega predloga predpostavljam, da bomo danes slišali zelo različna mnenja glede tega. So poročevalca, sta si že izmenjala podrobne predloge pred eh, poletjem, seveda pa obstajajo še odprta vprašanja, glede katerih nimamo dokončnega mnenja in zato bomo prisluhnili kolegom. Naj podam pregled glavnih vprašanj, za katera tukaj gre prvič odstotek tega, kakšno izpostavljenost naj pokrijemo in sicer ali naj se ta odstotek s časoma zvišuje ali pa naj se zvišuje linearno. Res je, dalj časa, kot je neka izpostavljenost nedonosna, bolj verjetno je, da na koncu ne bo izplačana. Po drugi strani pa lahko rečemo tudi, da če nekdo opazi, da se začenja problem, zakaj ne bi tega kar takoj začeli reševati. Torej, to je način, kako zagovarjamo linearni pristop. Zakaj bi dovolili, da se ta problem poveča? Potem pa druga vprašanje, ali razlikujemo različne razloge, zakaj neka izpostavljenost ni donosna. Zanima nas torej, ali torej razlikujemo med izpostavljenostjo tistih, eh, ki so terjatov, ki so nedonosne 90 dni in drugih, ki so nedonosne iz drugih razlogov. Jaz mislim, da tukaj ne moramo kar tako razlikovati teh dveh različnih nedonosnih izpostavljenosti izpostavljenosti, ki eh, so nedonosne iz drugih razlogov, je zelo enako vredno, da bodo neizplačane na koncu, kot tiste, ki 90 eh, dni ali več ostajajo nedonosne. Seveda obstaja tukaj razlika med zavarovanimi in nezavarovanimi nedonosnimi izpostavljenostmi. Komisija pravi, da moramo te razlikovati in veliko se jih s tem strinja. Seveda pa obstaja potem tukaj razlika med tem, kako, eh, kakšno stopno ambicioznosti imamo med tema dvima skupinama nedonosnih izpostavljenosti. Razlika je tudi v tem, koliko let moramo spremljati situacijo. Tukaj obstajajo različna mnenja, namreč eh, dve do pet let za nezavarovane nedonosne izpostavljenosti in sedem do dvanajst let za zavarovane nedonosne izpostavljenosti potem pa gre še za vprašanje, kakšna je stopnja splošnega kritja. Ali je ta stopnja 100 odstotna, tako pri zavarovanih, kot tudi nezavarovanih, ali pa želimo to razlikovati, da je torej stopnja nižja za zavarovane NPE in višja za nezavarovane. Tukaj je govora o razponu med 70 in 100 odstotki in tukaj lahko nadaljujemo z razpravo. Naslednje vprašanje je, ali želimo unesti tudi dodatne kriterije za razlikovanje v to razpravo naprimer, eh, kako se obravnava te izpostavljenosti, ali se obravnava neka neodvisna ocena, kakšna je potem eh, možnost različnih ukrepov, ki se tukaj uvedejo. V interesu banke je, po mojem mnenju, eh, da se torej eh, uporabi samo ukrepe, ki so realistični. Jaz imam tukaj kar nekaj vlastnih pomislekov. Vsekakor mora biti sistem pravičen. Lahko razlikujemo med različnimi eh, ambicijami in različnimi stopnjami, ko gre za zavarovane oziroma nezavarovane NPE, -e, ampak predlog mora biti realističen, da ga, mora, da ga lahko potem tudi izvajamo. Po našem mnenju je smiselno samo to, da razlikujemo med tema dvema kategorijama. Komisija pa ima tudi drugi predlog, da bi imeli štiri različne kategorije. Če bi dodali še več različnih kategor, eh, kriterijev, pa bi imeli potem osem različnih kategorij nezavarovanih nedonosnih izpostavljenosti. Sprašujem se, ali je sploh smiselno, da tako dodatno zapletamo predlog, ki je tako in tako že precej kompleksen. Ali je to v našem interesu? Gre torej za vprašanje, koliko variant, koliko različnih kriterijev bomo tukaj unesli. Potem pa je tukaj še vprašanje področja uporabe. Evropska komisija predlaga, da bi tukaj obravnavali samo izpostavljenosti, ki so uh, bile ustvarjene po 14 marcu letos, torej dnevu, ko so objavili predlog. Na tak način bi zanemarili kredite, ki so že sedaj slaba posojila, pa tudi tista posojila, ki sedaj obstajajo in bodo v prihodnosti postala slaba posojila. Ne vem, ali je to res v našem interesu. Kakorkoli že, tudi če to ne bo v področju uporabe tega predloga, moramo na nek način obravnavati ta problem. Gre namreč eh, za problem, ki se ne bo kar tako hitro razrešil samo od sebe. Glede direktive pa naslednje, tukaj imam majhen komentar. Ko gre za unovčevanje zavarovanja, to eh, pogosto pretraja, traja predolgo časa. Razpravljati moramo o izvensodnih poravnavah, ki so na voljo v določenih državah članicah, ne pa v vseh. Seveda moramo tukaj upoštevati določene varovalke in realistične možnosti. Zanimajo me vaša mnenja glede tega predloga. Tako, to je torej moj komentar v sedmih minutah. Mislim, da sem dobro izpostavila glavne težave in veselim se prisluhniti mnenju drugih kolegov. Hvala. Primače. Najlepša hvala, Ester. Hvala tudi, da si tako dobro in jedrnato povzela. Sedaj pa še moje mnenje. Pozdravljam ta dva predloga komisije, ki sta seveda usklajena z akcijskim načrtom Ekofina. Vsi vemo, da je visoka stopnja slabih posojil v določenih državah posledica recesije. Sedaj, se, uh, sedaj smo priča gospodarski, uh, um, gospodarskim izboljšavam, boljši nadzor imamo in situacija se izboljšuje. Ampak vseeno bi bilo smiselno, da bi ustvarili boljšen regulatorni okvir. Prav zato je smiselno, da sprejmemo oba predloga. Pozdravljam delo, ki ga je začelo izvajati avstrijsko predsedstvo pri teh dveh dosjejih in upam, da bomo tudi mi lahko sledili z podobnim pristopom in bomo torej izboljšali sam predlog komisije. Na tak način bomo prispevali k zaključku tega dosjeja oziroma teh dveh dosjejev pred koncem našega mandata. Sam bi se osredotočil na bonitetni varovalni mehanizem, navezal bi se pa tudi na nekaj eh, specifičnih točk, ki jih je omenila Ester. Za začetek naj omenim dve načeli, ki morata biti podlaga za naše delo in čeprav razumem, sta tudi podlaga za delo sveta. Prvo izmed teh dveh načel je precej eh, občutna razlika in pa tudi komplementarnost prvega in drugega stebra. Kaj je prvi steber? To je obvezujoči eh, varovalni mehanizem. Drugi steber pa je potem dodatek, namreč eh, nadzornik lahko tukaj uvede dodatne ukrepe, to že sedaj obstaja. Torej, nadzorni organ lahko potem doda še dodatne ukrepe, to obstaja že sedaj. Sedaj imamo ta pomembni addendum ECB-SSM, ki sedaj res dobro pojasni, kakšne so, eh, kakšna so pričakovanja za nedonosne izpostavljenosti in sicer eh, na podlagi obstoječe zakonodaje ocena tega, kaj je še potrebno in eh, kakšne dodatne ukrepe lahko sproži nadzorni organ, v primeru, da po dialogu z eh, banko ni smiselno, da bi eh, postopke nadaljevali kot sedaj, vse to se obravnava na vsakem primeru posebej. Torej, vzpostavijo stik z banko, ogledajo si posojila, ogledajo si izpostavljenost in ugotovijo, da v tem določenem primeru trenutni način postopanja, trenutna računovodska pravila niso zadostna. V tem primeru se dodajo dodatne bonitetne zahteve. To se mi zdi logično in tudi precej očitno. Vsi vemo, da je večina nedonosnih izpostavljenosti v bistvu v bankah, ki dobro delujejo zelo redko se zgodi, da bi eh, banka imela nično stopnjo takšnih izpostavljenosti. Ponavadi je ta stopnja nizka, do 15 odstotkov, ampak eh, vseeno obstaja. Zato se mi zdi smiselno, da bi nadzorni organ dejal, da bo uvedel dodatne ukrepe, le če je to potrebno. In zato ti ukrepi spadajo v drugi stebr. Strinjam se s tem prvim načelom, da lahko dodamo kategorije, če je to potrebno, da lahko dodamo drugačen pristop in drugačna pravila. Ampak prvo načelo, načelo, ki mu moramo slediti, je to, da spoštujemo razliko med obvezujočim varovalnim mehanizmom in dodatnimi ukrepi, ki so, pod, ki so odločitev eh, nadzornika prvi stebr je torej vedno bolj osnovni ukrep kot drugi stebr. Zagotoviti moramo torej razlikovanje med prvim stebrom, ki je zavezujoč, ki pokriva vse primere, ni odvisen od eh, specifičnega primera, ampak to morajo storiti vse banke. Potem pa dopolnilni drugi stebr, ki je eh, nekaj, o čemer odloča nadzorni organ na podlagi dialoga z banko. In v primeru, da poslovanje banke ni eh, smiselno, ni dobro urejeno, mora pač uvesti dodatne ukrepe. To načelo pa lahko spoštujemo na več različnih načinov, po mojem mnenju. Predlagal sem več različnih pristopov, s katerimi bi lahko na ta način tudi spoštovali to pomembno načelo. Eden izmed mojih predlogov je to, da bi imeli širši časovni okvir, torej daljši časovni okvir za nezavarovane NPE. Kaj to pomeni? To pomeni, da bi imela banka na voljo 3 do 5 let na voljo, o tem govorijo tudi države članice. Druga opcija pa je, da je krajše obdobje po drugi strani pa bi bila stopnja višja. Osredotočil bi se na to načelo, da obstajajo ukrepi, ki jih morajo izvesti prav vsi, in potem eh, drugi del, drugi stebr, kjer bo eh, dodatne ukrepe naložil nadzornik v primeru, da osnovna, osnovne določbe niso bile zadostne. Obstaja torej več različnih načinov, kako spoštovati eh, to načelo tako za zavarovane kot tudi za nezavarovane NPE. -je. V poročilu smo videli, da gre za neodvisno um, oceno zavarovanja. To je ena izmed opcij. Države članice razmišljajo o tem, da bi bilo časovno obdobje daljše. Ester, ti si omenila, da bi dosegli malce nižjo stopnjo, torej ne 100 odstotno, ampak nižjo stopnjo in ko gre za nezavarovane NPE, se o tem odloča nadzornik, ali je to dovoljeno. Kot rečeno, torej obstaja več različnih načinov, kako spoštovati to načelo. To se mi zdi smiselno, namreč kot rečeno, obstaja jasna razlika med prvim in drugim stebrom. Veselim se razprave z vami in uh, ja, ta možnost, da bi imeli tukaj na voljo več različnih kategorij, je gotovo ena izmed možnosti. Pripravljen sem na razpravo o drugih možnostih. Ne zdi pa se mi smiselno, da bi eh, zavrnili to dejstvo, da prvi stebr ni enak drugemu po načinu delovanja. Istočasno moramo zagotoviti uravnoteženje med dvema določbama. Po eni strani to, da imamo ta eh, bonitetni varovalni mehanizem, po drugi strani pa se moramo izogniti temu, da bi eh, podjetja potisnili v nesolventnost, kljub temu, da eh, delujejo dobro na trgu. Mislim, da voljivci ne bi cenili tega, da ustvarimo nek obvezujoči mehanizem, ki bi bil eh, negativen za nekatera podjetja. Namreč, če bomo mi potisnili MSP-je preko roba, to gotovo ne bo dobro. Samo zato, ker imajo naprimer del svojega poslovanja, ki je eh, podvržen nedonosnim izpostavljenostim. Razmišljati moramo torej, kdaj eh, posojila predstavljajo težavo. Poskušati moramo doseči način, kako lahko dolžnik odplačuje morda del svojega posojila in tako, da ga ne potisnemo čez rob. Države članice razmišljajo o različnih načinih, kako spoštovati ta načela. Tukaj imamo različne metodologije lahko bi tudi nezavarovanim, naprimer, dali daljši časovni um, okvir, različni načini, kot rečeno. Razprava je sedaj še preliminarna in zato mislim, da se moramo res dogovoriti glede našega cilja. Naš cilj je to, da preprečimo, da bi MSP-ji izginili iz trga. Seveda pa moramo zahtevati, da da imajo banke bonitetne varovalne mehanizme in da tukaj kombinirajo ukrepe iz prvega stebra in drugega stebra. No, vidim, da sem porabil tudi dodatno minuto, ki mi jo je Ester namenila in zato sem ji zelo hvaležen in zato bi o direktivi spregovoril čisto na kratko. Ta je manj sporna, to je vsekakor res. Okrepiti moramo del, ki govori o možnih goljufijah in zato mislim, da bomo o tej direktivi še kdaj spregovorili. Vsekakor pa je uredba tista, ki je tukaj eh, pomembnejša za razpravo. Mislim, da če se osredotočimo na raven teh načel, bomo imeli dovolj veliko manevrskega prostora, da dosežemo kompromise in na tak način bomo ohranili in obranili svoje stališče. Če ne bomo sprejeli dobre uredbe, je bolje, da sploh ne sprejmemo uredbe, kot pa da bi bila ta slaba. Hvala. Uh, okay. I... Where... Najlepša hvala. Sedaj pa bom spet spregovoril kot predsednik in bi dal besedo poročevalcu v senci, to je gospod Lones. Izvolite. Dve minuti imate na voljo, ker ima IKR e eh, e 2 poročevalca v senci. Ja, hvala za, ta, za to zanimivo stališče. Smiselno bi bilo, da razpravljamo tudi o tem, kakšne tehnične možnosti imamo tukaj. Kot je gospod poročevalec eh, povedal, naš namen ni, je naš namen to, da dosežemo nek rezultat. Naš namen ni, da ostanemo priljubljeni pri voljivcih, ampak to, da dosežemo dober rezultat, ki bo varen in bo zagotovil, da se eh, trg ohrani. To je bolj pomembno kot eh, glasovi voljivcev. Nekatere države članice imajo težave z slabimi posojili, vemo, kako vplivajo na gospodarstvo. Na Irskem se je tukaj zgodil pozitivni napredek in prav zato mi podpiramo to, da se osredotočimo na um, ukrepe, ki so specifični eh, za banke. Odpravljanje visoke stopnje slabih posojil je odgovornost bank in držav članic, ampak mi kot eh, zakonodajalec lahko tukaj seveda malce pomagamo. Drugi stavek memoranduma, obrazložitvenega memoranduma pravi, da moramo znižati potrebo po javnem deljenju tveganj. Mislim, da je to zelo dober začetek predloga, vsaj po mojem mnenju. Torej, načeloma podpiramo to zamisel, da bi imeli harmonizirano minimalno stopnjo um, pokrivanja izgub za slaba posojila. Kot je povedala Ester Delange, pa ta predlog ne govori o obstoječih slabih posojilih. To je problematično. Ne govori niti o obstoječih izpostavljenosti, ki bodo nedonosne v prihodnosti. To je odločitev, ki jo moramo sprejeti, tudi sam sem se vprašal, ali je to najboljše, kaj lahko storimo za finančno stabilnost. Zakaj gledamo samo v daljno prihodnost, če pa imamo težave že sedaj? Vprašanje je, ali bi to temo obravnavali v tem poročilu ali v drugem, to je drugo vprašanje, ampak eh, zniževanje tvegan se mora nujno osredotočiti tudi na obstoječa slaba posojila. Kar pa se tiče minimalnega kritja, Tukaj razumem, zakaj govorimo o postopnem višanju, ampak sprašujem se, ali ne bi bilo smiselno, da pospešimo stopnjo minimalnega kritja za zavarovane nedonosne izpostavljenosti. Po več letih eh, slabega izvajanja zaščita posojil ne sme biti več nekaj, na kar gledamo kot na učinkovito orodje. Torej, ogledati si moramo dejanske številke in to oceniti. Gre za uvodne komentarje, ki jih imam, to so bolj politični komentarji kot tehnični, in eh, vsi razumemo, da je to zelo pomembno poročilo, to je politično zelo pomembno vprašanje in zato bo gotovo tukaj veliko pritiska na nas, da bi dosegli kreativne kompromise. ti kompromisi pa ne smejo ogroziti končnega cilja, da se zniža stopnja tveganj. Prav zato bi vas opozoril, da ne želimo ošibiti tega predloga. Mislim, da je ključnega pomena, da to poročilo, da ta dosje dobro razrešimo. Veselim se sodelovanja z drugimi poročevalci in poročevalci v senci. Hvala. To for the time in najlepša hvala, da ste mi dovolili spregovoriti malce dlje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Luke, izvolite. Dank, najlepša hvala, predsedujoči. Jaz bi se osredotočil na, drugo, na drugi dosije iz svežnja za slaba posojila. Gre torej za podjetja, ki upravljajo terjatve in eh, ko gre za vprašanje unovčenja zavarovanja. načeloma se strinjam z predlogom, ki ga je objavila komisija, torej z direktivo. Smiselno bi bilo, da ustvarimo boljši trg za slaba posojila. Harmonizirati moramo ta trg z minimalnimi standardi, ki jih skupaj sprejmemo, poleg tega mora imeti eh, boljšo možnost za čezmejno delovanje teh podjetij. Na splošno gledano, torej v celoti podpiram cilje tega predloga. Imam pa nekaj pomislekov. Pri oceni tega predloga moramo upoštevati tudi naslednje. Vprašanje slabih posojil, o katerem je tukaj govora, je omejeno samo na posojila, ki eh, jih je izdala kreditna ustanova. drugi, druge oblike jemanja posojil pa so izključene, torej ne gre eh, za slaba posojila, ki jih je vzela banka ali pa ki jih je izdal nekdo drug in ne banka. Prav zato se tukaj sprašujem, kako je z enakimi pogoji za vse. Tukaj sprejemamo ukrepe za ozek segment širšega trga in to je vprašljivo, ali to ne bo vodilo do um, neenakih pogojev, na, ko gre za konkurenčnost na trgu. Ne želimo posegati v trg in izkrivljati konkurenčnosti tukaj. Naš cilj je, da bi dosegli izboljšano kritje za slaba posojila. Slaba posojila so namreč razlog, zakaj je komisija sploh eh, začela z razmišljanjem v tej smeri. Toliko za enkrat z moje strani. Pred nami bodo zelo zanimive razprave, o tem sem prepričan, namreč. Eh, Dobra razprava bo potrebna, če želimo obravnavati ta dva predloga komisije. Ima pa še en končni komentar glede pobude Evropske komisije o tem, da bi tukaj omogočili tudi izboljšano uporabo izvensodnih poravnav. Glede tega sem sam relativno skeptičen. Ne vem, ali je to dober pristop. Izvensodni načini kako uh, oceniti kritje izgub, bo mogoče samo, ko je prišlo do spora med uh, kreditodajalcem in kreditojemalcem. Torej, to pomeni, da se bo sprožil sodni postopek zaradi spora in na tak način bomo odprli novo stopnjo sodne obravnave. Na eni strani bomo imeli minimalno kritje izgub v primeru slabega posojila, potem pa bomo imeli tudi sodni postopek med eh, posojilo dajalcem in posojilo jemalcem. Ne vem, tukaj bodo potekali usporedni postopki in smiselno bi bilo, da pozabimo na, ta, na to izvensodno poravnavo in samo pospešimo ter okrepimo sodne postopke. To je moje mnenje. Se pa veselim sodelovanja z poročevalci in poročevalci v senci. Najlepša hvala. Sedaj pa za Alde, gospod Ramon Tremosa. Spoštovani kolegi, zahvaljujem se soporočevalcema. in seveda tudi sodelavcem obeh soporočevalcev, hvala za delo, ki ste ga tukaj opravili. Hvala tudi komisiji za pripravo tega predloga. V zadnjih letih prihaja do gospodarske rasti in zato je problem slabih posojil vse manjši. Seveda pa obstajajo razlike v različnih državah članicah. Na jugu Evrope smo imeli pred nekaj leti še posebej velike probleme z slabimi posojili. Prav zaradi tega se je pojavilo veliko spornih izjav. Evropska centralna banka je pripravila določene, določena poročila, da je zaradi slabih posojil v določenih državah članicah prihajalo do težav, ker banke niso dale na voljo dovolj posojil gospodarstvu. Poročila nacionalnih centralnih bank so potem trdila nasprotno in zato je to res občutljivo vprašanje. Preden podam svoje mnenje glede tega poročila, bi vas spomnil na naslednje. Takrat, ko je Mario Draghi obiskal naš parlament lani novembra, sem mu zastavil pomembno vprašanje o tem, kaj je um, izvor slabih posojil. Dejal sem, gospod Draghi, zdi se mi, da je razlog za to, da se evropska zakonodaja ne izvaja dovolj. Namreč um, tukaj obstajajo različne direktive, ki so razlog, po mojem mnenju, za ta slaba posojila in Mario Draghi se je strinjal s tem. V letih 2008, 2009 uh, je prišlo do velikih odpuščanj. Tudi vlade včasih niso izplačale vsega, kar, so, kar bi morale plačati MSP. -jem. V državah članicah na jugu Evrope namreč včasih ni nobenih eh, centralnih režimov za to, kako prisiliti multinacionalke, da bi plačevale MSP-jem. Gre za vprašanje, ki je izjemno pomembno za mojo skupino in prav zato se bom temu posvetil. Naše mnenje je, da moramo izgraditi tukaj določene bonitetne določbe glede slabih posojil ne moremo čakati na naslednjo finančno krizo in eh, da bomo takrat videli, torej, kakšen je odziv držav članic na različne zakonodaje. Ne, potrebujemo enotnost. Upoštevati pa moramo to, da obstajajo različni bančni sistemi v državah članicah. V Italiji, Španiji, Franciji imamo drugačen bančni sektor. Tam tri ali štiri banke imajo v svojih rokah 80 odstotkov celotnega bančnega sektorja. V drugih državah Evropske unije pa obstajajo drugačni sistemi. Tam je nekaj velikih globalnih bank, poleg tega pa obstaja tudi na stotine manjših bank in hranilnic. Različni kolegi iz različnih držav in tudi različnih političnih skupin so mi povedali, da zaradi te mreže veliko majhnih eh, državnih bank in hranilnic. Se je država bolje odzvala na finančno krizo leta 2008. Zaradi tega ni prišlo do masovnega odpuščanja, ni prišlo do tako velikih težav pri MSP-jih, na tak način so ohranili in rešili banke ter tudi socialne storitve. Torej, upoštevati moramo, da imajo države članice Evropske unije različne bančne sisteme. Na tak način sem razumel tudi mnenje predsednika Gualterija, ko je povedal, da, ne, da če ne moremo sprejeti dobre uredbe, je bolje, da ne sprejmemo te uredbe. Tukaj eh, se strinjam, ampak eh, upam, da boste razumeli tudi pomisleke določenih držav članic, kjer je to vprašanje precej sporno. Obe največji posle, eh, politični skupini torej pozivam, da opravita čim bolj dobro in skrbno delo, da torej dosežeta dober kompromis, tako da bomo lahko našim voljivcem pokazali, da smo pripravili zakonodajo, s katero bomo preprečili naslednjo krizo povezano s slabimi posojili. Hvala. Thank you, Ramon. Hvala, Ramon Svengigold. Hvala. Ernest Urtosun in jaz smo oba poročevalca v senci. Najprej bom govoril o uredbi. Sveda, jasno je, da ima komisija tukaj postopen pristop. To pomeni, da so tudi previdni, ne dotikajo se najbolj občutljivih področji, torej starih, slabih posojil. Z demokratičnega vidika se mi to zdi težko razumljivo. Zakaj? To pomeni, da bomo slaba, stara posojila prepustili ECB v evroobmočju kar pomeni, da zakonodaje tukaj ni in ECB se bo sama odločila, kako postopati. Jasno je, da naši skupini ni bilo všeč, kako je parlament in tudi vi, kako ste postopali in kako je predsednik ECB postopal na tem področju, ampak zdaj imamo priložnost za to, da na demokratičen način pripravimo zakonodajo na tem področju. Ne vem, zakaj tega ne počnemo. Seveda obstaja pa še tretja možnost, lahko bi se približali dodatku ECB. Ta vključuje več slabih posojil, čeprav še vedno ne vključuje vseh starih posojil, ampak dopušča pristop v okviru drugega stopra po posameznih primerih. Tudi oni so se bali dvojnega pristopa v zvezi s tem občutljivim vprašanjem, ampak tako bi lahko reširili področje uporabe. Sveda, zanima me tudi, kako bo takla razprava med nami. Komisija ni sledila na svetu EPA, da bi uvedbo rezerve spremljala zakonodaja, zato da bi upoštevali, katera posojila so nova to je nekaj, kar bi lahko uredili mi. Govorim o bonitetnem podpornem mehanizmu. ECB ali nadzornik bi lahko tukaj storila več. Trenutno spoštovane portfelje bi lahko potisnili drugam v sivo področje. In tako posojila ne bi bila ustrezno cenjena, ne bi imela ustrezne cene. Zaenkrat samo 18 eh, držav upošteva možnost oblikovanja slabe banke. Dobro se spomnim predlogov predsednika Enrije, predsednika EBA, da bi imeli Evropsko slabo banko. Dobro bi bilo, če bi iskali evropske rešitve za te slabe banke, čeprav povedati moram, da Andreja nikoli ni dobro razložil, kako bi se lahko izognili temu, da se odgovornost preprosto preloži na evropsko raven. Ampak mislim, da potrebujemo takšen okvir za slabo banko. Še nekaj želim povedati. Obžalujemo, da tudi pri Bazlu 3 uporabljajo banke pristop notranjega rejtinga in neplačenim obveznostim še vedno lahko dajo ponderiranje tveganja po nični stopnji. Na koncu še nekaj v zvezi z direktivo. Dobri Pristop je, da bi imeli evropsko uredbo tukaj, dobro bi bilo, da bi imeli evropski trg. Ta bi potem pripadala bančni uniji, ampak v predlogu ni močnih pravil za zaščito potrošnikov. Minimalni standard, ki je tukaj izbran, ne odraža v dovoljšni meri tega, da če odobriš posojilo potrošniku, vstopiš tudi v odnos vzajemnih obveznosti. Gospod Luke, tukaj se vi ne strinjate, ampak mislim, da je to v skladu z krščansko socialno etiko. Takšna etika ni samo finančna, eh, takšen sporozum ni samo finančen sporozum, ampak gre za dogovor med dvema akterjema. To pomeni, da ne smemo prodati nečesa potrošniku, ne da bi potrošnik vedel, da jutri morda ne bo več stranka španske banke, ampak nekega sklada hedge nekje druge. To je zelo pomembno. Zato mislim, da bi morali to vprašanje rešiti. In sicer pozdravljamo to, da bi trg bolje deloval, ampak po drugi strani moramo zagotoviti, zagotoviti najvišjo možno mero zaščite potrošnikov in potrošniki bi morali imeti zavestno izbiro o tem, ali je mogoče njihovo posojilo prodati naprej ali ne. To ne sme biti v drobnem tisku pogodbe, to mora biti zavestna odločitev. In morda bi bilo treba za to tudi dodatno plačati, če človek ne bi želel, da se posojilo proda naprej. To bi bila zanimiva razprava. Hvala. Hvala lepa, gospod Papadimoli, se naslednji. Hvala lepa, gospod predsednik. Danes govorimo o zelo pomembnem dosjeju. govorimo o predlogu uredbe in predlogu direktive. Slaba posojila so velik problem. Predstavljajo več kot en trilijon sredstev. To, ima veliko vpliv na prihodnost držav članic in EU in slaba posojila ogrožajo zdravje bančnega sistema v primeru bančnih kriz v prihodnosti. In to je povezano tudi s to blokirano razpravo o Edisu. V okviru tretjega stebra nismo dosegli prav nobenega napredka zaenkrat. Evropski parlament tudi tukaj nosi svoj del odgovornosti. Jaz sem izguje NGL in ko govorimo o Edisu, že več mesecev nisem slišal nič novega od Ester Delange, ki je poročevalka. Mi smo Evropski parlament, zato moramo storiti vse, kar je treba, zato da na podlagi razprave najdemo ustrezne kompromise in da na koncu dosežemo harmonizacijo na evropski ravni, da bomo imeli skupna pravila. Malce tišine, prosim, gospe. Hvala. Potrebujemo torej pravila, zato da bomo ustrezno zaščitili potrošnike. in preučiti moramo možnosti, ki jih imamo glede oblikovanja tega znamenitega varevalnega mehanizma. V okviru drugega stebra pa moramo poskrbeti, da bodo tukaj veljala jasna pravila, ki jih bo določal SSM. Če nam to ne bo uspelo, če bo ostal status quo, če bodo ti dosjeji ostali nerešeni do naslednjega mandata Evropskega parlamenta, potem bo to zelo negativno. Po mojem mnenju bi bilo napačno, če bi rekli, da je treba tveganje najprej zmanjšati na nič in da lahko šele potem govorimo o prizadevanjih za deljenje tveganja. Če bomo učinkoviti pri razpravi v zvezi s tema dosjema, če bomo omejili tveganje, bomo tako na najboljši način poskrbeli za nadaljevanje pri dosjeju EDIS in tako bomo tudi naredili največ za preprečevanje krize v prihodnosti. Banke bodo lahko posojale MSP-jem, lahko bodo izdajale hipoteke potrošnikom, lahko bodo posojale tudi zagonskim podjetjem. Pripraviti moramo niz pravil, ki bodo na ustrezen način zmanjšala obseg slabih posojil. In še točka, pri kateri se ne strinjam z gospodom Lukejem. Mehanizem izvensodnih poravnav. Mislim, da bi tak mehanizem bil koristen. pravosodni sistemi pogosto preprosto ne zmorejo preučiti tolišnega števila primerov. To vodi do zamud in to nam seveda ne koristi. Zdaj bom sklenil, gospod eh, predsednik. Vidim, da je to tema, o kateri bi se lahko poročevalci in poročevalci v senci pogovarjali na dolgo in široko. Počakal bom na predloge z velikim zanimanjem in mi bomo seveda storili vse, kar lahko, da vam pomagamo pri tej razpravi. Najlepša hvala. Hvala, AFDD, e Marko Vali. Hvala lepa, gospod predsednik. kot gospod Papadimulis, se bom tudi jaz bolj posvečal delitvi tveganja. Poročevalka je ustrezno povedala, da moramo zmanjšati tveganja, ampak ona je poročevalka tudi za Edis. Ključnega pomena je, da zagotovimo, da se bo to izvajalo usporedno in sočasno, zato da bomo intelektualno pošteni. Če želimo biti intelektualno pošteni, potem je treba vedeti, da je največji problem v sektorju bančništva naslednji, gre za izvedene finančne instrumente. Vendar storiti moramo več, kajti v finančni krizi je nevarnost zaradi likvidnih sredstev veliko večja kot zaradi slabih posojil. To velja še posebej za sistemske banke. Izogniti se moramo težavam, če je le mogoče. Danes se nam kriza na tem področju zdi zelo oddaljena, morda predvsem zato, ker so se cene umirile, ampak zadeve se lahko hitro spremenijo. Zato je zelo pomembno, da bo komisija nekaj storila na tem področju. Regulatorji pri EBI morajo pregledno delati na tem. Sveženo v zvezi s slabimi posojili. Strinjam se z grškim kolegom in tudi zeleni imajo nekaj dobrih zamisli. Zaščititi moramo varovalce oziroma ljudi, ki so stranke bank. Prav tako moramo preprečiti, da bi posojila ljudi čez noč končala v rokah bančnikov pri skladih Hedge v Londonu, naprimer. Nekateri akteri poskušajo čim več zaslužiti z prodajo zavarovanj v zvezi s posojili. Preziti moramo, da ne bomo pomagali samo skladom hedge, kajti to bi bilo nasprotju z pravili, ki jih imamo v zvezi s kapitalizacijo. Če bomo pomagali strankam bank, potem bi to lahko vodilo do novih težav, tudi v evromočju. Ne želimo biti preveč agresivni, ne želimo preveč na hitro zmanjšati tveganja, kajti to bi lahko ustvarjalo spodbude za špekulacije in to bi lahko za varčevalca povzročilo veliko težav. In to bi lahko povzročilo težave tudi za imetnike hipotek. Lahko bi se zgodilo, da bi hipoteke nenadoma končale v rokah skladov Hedge, ki želijo na hitro zaslužiti. Zato mislim, da bi posojilo jemalec moral imeti nekaj časa, da odplača svojo hipoteko, ne pa, da njegova hipoteka ne mudoma konča v rokah tistih, ki želijo samo na hitro zaslužiti. Gre za sekundarni trg prodaje teh vrednostnih papirjev in tukaj moramo biti previdni. Ustrezna komunikacija med ECB, komisijo in različnimi akterji je ključnega pomena. Če bomo poskrbeli za to, se bomo lahko izognili težavam. Upam, da se bodo naša stališča zbližala in upam, da bo parlament lahko pripravil besedilo, ki bo ustrezno in da bomo pripravili svojo rešitev, ne pa rešitev, ki jo predlaga ECB. Hvala, gospod Zani. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala dvema govornikoma oziroma dvema poročevalcema za uvodne besede. Jasno je, da je to pomembno vprašanje ampak eh, glede na to, kaj ste povedali, mislim, da nas čaka veliko dela, zato ker smo slišali kar nekaj različnih stališč, prav tako obstajajo različne potrebe v zvezi s to temo. V različnih državah članicah seveda. Slaba posojila in nedonos neizpostavljenosti. Veliko smo že slišali o tem, razprava je prav tako kar poglobljena, ampak morda bi bilo dobro, če bi se posvetili dejanskim številkam, če bi vedeli, kakšna so dejstva in kakšni so vzroki za to. Nobenega smisla ni, da pripravljamo neke abstraktne analize. Mislim, da si moramo pogledati, kakšni so pogoji na trgu. Mislim, da bi si morali pobliže ogledati bančni sistem, s katerim se ne upravlja tako, kot je treba. V zadnjih osmih, devetih letih smo bili priča največji gospodarski krizi v sodobni zgodovini na našem kontinentu. Če si pogledamo, kakšna je bila kriza, lahko vidimo, da so banke zelo trpele. Govorimo o zmanjšanju tveganja, da, ampak eh, pogledati si moramo številke. V zadnjih letih so banke vedno bolj izpostavljene slabim posojilom. Ampak v zadnjih dveh letih je prišlo do izboljšanja, zato ker se rast vrača, čeprav počasi. Veliko posojil se torej izplačuje in odplačuje. Veliko institucij je lahko prodalo sredstva po tržnih cenah. Zdaj pa moramo preučiti primere tistih, ki so ostali izpostavljeni in niso uspeli sredstev prodati po ustreznih cenah. Na to moramo biti pozorni pri teh dveh dosjejih. Poskrbiti moramo, da s temi deli zakonodaje ne bomo oblikovali novih težav. Ne smemo spodkopavati bančnega sistema še bolj kot je že zdaj. Pri teh dosjejih moramo poskrbeti, da bomo poskrbeli za to, da bo trg za prodajo slabih posojil deloval tako, kot je treba. Prav tako želimo oblikovati ustrezen okvir za zavarovanje izgub. Poskrbeti moramo, da to ne bo negativno vplivalo na banke. Zanimivo bo razviti okvir za družbe za upravljanje sredstvi. Te družbe so trpele zaradi slabega stanja na trgu svojih slabih posojil, naprimer niso uspeli prodati naprej vedno moramo pogledati tudi, kakšno vlogo igrajo države članice. Na določenih področjih gre za sodelovanje med državo, državno entiteto ali bankami in državnimi bankami. In še zadnja točka, na katero želim opozoriti, je naslednja. Kolegice in kolegi so o tem že govorili. Gre za pospešeni postopek za obravnavanje zavarovanja posojil. Tudi tukaj gre za asimetrično situacijo. Na eni strani imamo institucije, na drugi strani pa posojilo jemalce. Zagotoviti moramo kar najvišjo mero zaščite za potrošnike. Hvala. Hvala lepa. V okviru postopka pritegnite pozornost predsednika, nisem dobil nobene zahteve za besedo. Ester, izvoli. Štiri minute. Hvala lepa, ne bom govorila štiri minute. Razprava je šla tako, kot sem pričakovala. Res je, čaka nas dolga razprava in veliko dela. Nekaj želim povedati o tako imenovanem pritisku v smeri, v smeri nesolventnosti. Mi zahtevamo ustrezne rezerve, to pa ne pomeni, da silimo v nesolventnost. Lahko imaš pač ustrezno rezervo in to je to. Ustrezne rezerve pa potrebujemo. Potem pa vprašanje izven sodnih poravnav. Nismo imeli veliko časa, da bi o tem govorili. To je kontroverzna tema. Ampak gospod Luke, če ne bomo govorili o vprašanju izven sodnih poravnav, kot predlagate vi, in če želimo pospešiti sodne postopke, potem lahko vidimo, da zaenkrat nismo kaj preveč uspešni, če govorimo o harmonizaciji ali omejeni harmonizaciji zakonodaje na tem področju. Če že zdaj ni napredka na tem področju, potem ne želim kar na začetku odpraviti možnosti zunajsodnih poravnav, ki tako dobro delujejo v nekaterih državah članicah. Veselim se že razprave, ampak povedati vam želim, da vašemu predlogu ne kaže nič kaj boljše. Spet, izvensodne poravnave in zaščita potrošnikov, strinjam se, zagotoviti moramo visoko raven zaščite potrošnikov, ampak kolegice in kolegi, preberite, kaj predlaga komisija potrošniška posojila, vključno s hipotekami, so izključena iz tega predloga. To pomeni, no, če menite, da obstaja kje kakšna vrzel, da bi to lahko bilo vključeno, me lahko popravite, ampak mislim, da bi to vključovalo večino potrošniških proizvodov, vključno z hipotekami. Dobro. Govorili bomo o tem, v številnih državah članicah to deluje, zato mislim, da je to vredno obravnavati. Ampak hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše predloge. Zelo so bili koristni. Hvala. Hvala, Ester. Tudi jaz bom poskusil biti kratek. Odgovoril bom na nekatere komentarje. Najprej, Sander. Če se želimo izogniti neželenim stranskim učinkom na MSP-je. To ne pomeni, da smo demagoški do voljivcev, gre za hrbtenico gospodarstva. Zato mislim, da bi morali poskusiti storiti nekaj, kar bo dobro in kar ne bo imelo neželenih učinkov. Mislim, da je to popolnoma v skladu z verodostojnim in ustreznim pristopom do oblikovanja zakonodaje. Sven Kikult je lepo predstavil to vprašanje, ampak zastavil si vprašanje in si tudi sam odgovoril. Kaj ti? Če želimo to rešiti z zakonodajnega vidika, potem moramo, če želimo biti resni, gledati onkraj samo koledarja, govoriti moramo o tem, kako lahko najdemo sistemsko rešitev za ta problem. Torej, slaba banka na evropski ravni in tako naprej. Dobro, načeloma sem pripravljen na to razpravo. Ampak, glede na to, kje smo in kako različna so stališča, tudi v svetu in najvredneje v tem parlamentu, po mojem mnenju, nažalost, ne bomo prišli do konca. Žal je tako, ampak strinjam se s tabo, da bi bilo bolje, če bi bili dovolj pogumni, da bi na mizo dali bolj celovit predlog. In hvala komisiji za tak pristop, ampak vsi vemo, da direktiva sama ni ustrezna za oblikovanje trga. Načrt, ki mu sledimo mi, je tako imenovana mehka zakonodaja gre za to, da opisujemo trenutno stanje in to je pač pot, ki iz več razlogov ne bo uspešna, če se po njej spustimo. Zato mislim, da bi bilo bolje, če se držimo načrta iz Egofina in predloga komisije. Mislim, da sem jasno izpostavil načela. Ester, seveda, resni moramo biti in realistični glede tega, da MSP silimo v nesolventnost. Ne smemo pretiravati pri tem problemu, ampak prav tako ne smemo zanikati, da problem obstaja. Vem, da države članice govorijo o različnih možnostih, da bi upoštevali določene primere, potem jih je treba opredeliti, treba je govoriti o tekočih pomislekih, preteklih pomislekih in tako naprej. Ampak po mojem mnenju je opredelitev v osnutku predloga preveč oska. zamujene ali neplačene izpostavljenosti bi lahko ostale na trgu in temu se moramo izogniti. Dolg je na primer slab, posojilo je slabo, potem je to prodano nekomu drugemu in to vodi v dodatne težave. Mislim, da je to vprašanje, ki je odprto, tukaj se pojavi tveganje, mi pa moramo potem poskusiti videti, kakšen bi bil odgovor za to. Biti moramo pošteni in preprosto moramo zastaviti pravila. Pripravljen sem na kompromise v zvezi z reševanjem tega problema, ampak, kakor sem dejal, prvi stebr ne sme biti enak drugemu stebru in problem potencijalnih neželenih slabih učinkov bi prav tako morali obravnavati, to mora biti del naših razprav. Vem, da naša pogajalska ekipa govori o tem. Tole je lahko naše izhodišče, vem, da imamo kar nekaj različnih mnen, ampak v prihodnjih tednih lahko o tem govorimo in upam, da bomo na koncu dobili kompromis in ustrezno rešitev. Drugače pa, po mojem mnenju, na mestu slabe zakonodaje raje zakonodaje sploh nimamo. Ampak, kakor sem dejal, mislim, da lahko najdemo dobro rešitev in po mojem mnenju bo to pomemben element našega zakonodajnega dela. Ko gre za zmanjšanje tveganja. Hvala. Časovnica je naslednja. 22. oktober bomo obravnavali osnutke poročil, rok za vložitev predlogov sprememb je 26. oktober. No, to je malce kratek rok, ampak dobro, o tem bomo še govorili. 19. in 20. novembra bomo govorili o predlogih sprememb, 3. decembra pa bomo glasovali o ekonu. Mislim, da bi se morali držati tega koledarja, razen seveda roko za vložitev predlogov sprememb. Ampak dobro, hvala lepa Ester in hvala vsem vam za to dobro izmenjavo mnen. Uh, Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko in kot veste, ne bomo še takoj glasovali, temveč uh, bomo najprej izvolili prvega podpredsednika kot ste verjetno slišali, 29. avgusta je eh, skupina ELS eh, izvolila Markusa Ferberja za novega koordinatorja. Čestitke Markusu Ferberju. In eh, po tej izvolitvi je Markus odstopil z položaja prvega podpredsednika tega odbora, zato bomo volili, izvolili novega podpredsednika odbora. Najprej pa je treba uh, imenovati namestnike, ki bodo sodelovali in to so. Ramon Haregui, uh, Brando Benifej, Ashley Fox, Lee Virnik, Sofijn Veld, Paloma Lopez Bermehu. Um, uh, now... Sedaj bom preveril, da je dovolj poslancov prisotnih. 16, ja, hvala. Sedaj pa prosim, da se imenuje kandidate za prvega podpredsednika. Predlagal bi gospoda Briana Hayesa v imenu ELS. Hvala lepa. Se kandidat strinja z imenovanjem? Ja, predsednik, se strinjam. Odlično vem, da je kandidat eh, polnopravni član odbora Ekon, vem, da je tudi eh, izpolnil izjavo o finančnih interesih, zato mislim, da lahko izglasujemo kandidaturo s ploskanjem. Congratulations, Brian. I guess. Čestitke Brianu, sedaj pa imate besedo. Ja, rad bi se eh, zahvalil Ludigu, ki me je predlagal in eh, zahvaljujem se kolegom, ki ste me izvolili na ta zelo pomemben položaj. Ne glede na mnenje, ki ga imamo o različnih eh, vprašanjih, mislim, da se vsi strinjamo, da je treba delati v partnerstvu, v sodelovanju in veselim se, da bom delal naprej s kolegi, z predsednikom Gotjerjem in z drugimi podpredsedniki. Hvala lepa. Hvala, Brian. In tudi sam se veselim sodelovanja s tabo. Tako sedaj uh, izjavljam, da je bil kandidat izvoljen z ploskanjem. Sedaj bomo naredili izjemo. To je praksa in ne pravilo, zato lahko naredimo izjevo in naš prvi podpredsednik ne bo sedel tu za omizjem, ampak vseeno vam čestitam, Brian. Sedaj pa nadaljujemo z glasovanji. Najprej bi želel, da preverimo, če naprave delujemo. Začenjamo z glasovanjem. Couple of colleagues do want to vote yet. Ja, še dva kolega. Vote. Who is not voting? Who has... Kdo ni glasoval? Dobro konec glasovanja, konec testnega glasovanja. Se opravičujem, skončujemo z glasovanjem. Hvala. Eh, dobro, potem bomo začeli z zelo pomembnim glasovanjem v zvezi z predlogom za uredbo. o panevropskem a, eh, proizvodu osebnih pokojnin. Poročevalka je gospa in tvelt, eh, prvanš, eh, berez želi besedo, izvolite. Ja, glasovali bomo o, o eh, tem zelo pomembnem predlogu, ki o, igra ključno vlogo v zakonodajnem svežnju komisije in vem, da bi vsi želeli čimprej začeti s pogajanji s svetom, zato da bomo lahko o, zaključili s tem dosejem. Ta predlog je pomemben. O, Namen tega predloga je namreč vzpostavitev novega pokojninskega režima za vse evropske državljane. Nismo imeli razprave eh, na plenarnem zasedanju, nismo razpravljali o tem, kako bomo glasovali in zato eh, se vam zahvaljujem, gospod eh, predsedujoči, da ste mi dali besedo. Predpostavljam, da bo tudi poročevalka želela besedo. Razumemo, da bi o tem besedilu lahko glasovali že junija, verjetno ga bomo izglasovali danes. Moja uh, skupina z vsem, kar pač predstavlja parlamentarno življenje, nekateri so bili prisotni, drugi ne. Uh, In z različnimi metodami, vsak ima svojo. No, ampak dejstvo je, da je moja skupina šele danes eh, sprejela kompromisni predlog na pripravljalnem. Eh, zasedanju. Ne bom govorila o metodah dela in o skrbeh enih in drugih. Želela bi samo izpostaviti nekaj točk. Prvič, glede eh, pristojnega organa za EPEP. E eh, vem, da imamo amandma, ki želi ESMI dati določene pristojnosti. To predstavlja določene pristojnosti določeno skrb in tudi uh, pomembno se mi zdi, da uh, je pristojni organ EOPA in ne ESMA. To se mi zdi primernejši organ za zagotavljanje eh, prostega pretoka te storitve. Na to, glede definicije kapitala, tu imamo definicijo v členu 221. In eh, bojim se, da ta definicija upokojencem ne omogoča, da bi um, dobili izplačan celoten uh, nominalni kapital, um, ki so ga prvotno uložili. Ta dosje je zelo kritičen, eh, razumem, da moramo imeti določeno prožnost in zato smo tudi eh, pripravili ustni amandma, eh, ki ga bomo predstavili pri amandmaju 2. Prav tako nimamo nobenih težav z ustnim amandmajem zelenih, glede katerega se bomo tudi eksplicitno izrazili. Sofi, želite besedo, izvolite. Hvala, hvala predsedujoči. Naj se najprej zahvalim poročevalcem v senci in uh, vsem, uh, ki ste uh, zelo trdo delali v zadnjem letu na tem dosjeju. To, kar imamo danes na mizi, je kompleksen, a uravnotežen kompromis. Vprašanje je, zelo občutljivo, to vem. Ampak mislim, da to, kar smo danes tu dosegli, je res vredno podpore. In vse skupine so dosegle veliko glede na amandmaje, ki so jih uložile. Zelo dolgo eh, smo se pogajali o amandmajih. Eh, najprej bilo predvideno, da bomo glasovali o tem pred poletjem. Tako smo imeli še dva dodatna meseca za razprave, za alternativne predloge. Še enkrat smo se pogajali, prejšnji torek smo dosegli uh, sporazum. In v sredo zjutraj smo eh, posredovali kompromisni predlog. Strinjam se z Pervanšo Berez, da moramo pokazati dovolj prožnosti tudi z predlogi, ki pridejo v zadnjem trenutku, ampak istočasno se mi zdi pomembna tudi preglednost v takšnem procesu. In moramo kolegom dati tudi možnost, da se odzovejo na nove ideje, na nove predloge. In eh, nov predlog, nov element, eh, ki, o katerem sploh ni bilo govora v zadnjem letu, je bil eh, danes popovdne uložen v obliki ustnega amadmaja. To jemljem na znanje, predlagam, da glasujemo. Eh, resnično upam, da bo SND vseeno lahko podporil predlog, kakršen je, zato da bomo lahko začeli eh, s pogajanji konec tega meseca in končali s pogajanji do konca tega leta. Kot um, Politično gibanje, ki se nahaja v politični sredini, upam, da smo pripravili predlog, ki ga boste vsi lahko podprli. To je bolj evropski pristop, ki ponuja boljše možnosti, boljšo uh, varstvo za potrošnike. Uh, boljše pogoje za ponudnike, eh, boljšo vzdržnost, eh, socialno razsežnost. Mislim, da je predlog res eh, vseobsegajoč in da ga je vredno podpreti. In zato računam na čim večje število kolegov in upam, da ga boste podprli. Hvala, Brian. Če lahko uh, samo uh, na kratko dodam nekaj besed v imenu ELS-a. Rad bi se strinjal z poročevalko glede tega. To, ta pogajanja so bila težka, kompleksna in vse politične skupine so pokazale prožnost. Tako smo prišli do tega svežna, do katerega smo prišli prejšnji teden in moja skupina mi je dala pooblastilo, da uh, ta predlog podprem na osnovi besedila, ki ste ga posredovali prejšnji teden. In zdi se mi, da je zelo pozno, da bi tu ulagali amandma. Prvič, ki nikoli ni bil uh, predlagan prej in drugič, uh, o katerem nikoli ni bilo nobene razprave. Uh, In zato mislim, da bi morali upoštevati nek minimalni postopek eh, glede tega ustnega amandmaja. Vse eh, eh, politične skupine so bile pripravljene na kompromis tudi meni ni vse všeč v tem predlogu. In kot ste vi povedali, eh, predsednik, to je ključni eh, del eh, agende EMU, to je ključni del tudi mm, celotnega svežna, ki je tako pomemben za prihodnost Evropske unije. ESMA je ključna agencija Evropske unije, ki se ukvarja z pokojninsko politiko. Sam sem to sprejel kot kompromisni predlog. Na to glede definicije kapitala, mislim, da imamo definicijo, ki deluje, ki obstaja v realnem svetu in ki dejansko lahko pokaže rezultate in ki omogoča konkurenčnost in ki je transparentna. Vsi smo naredili kompromise, ampak eh, sedaj tako zelo pozno uh, vlagati neke nove predloge, potem, ko so mi kolegi dali pooblastilo, da glasujem za ta predlog, se mi zdi res težko, težko sprejeti. Uh, hvala. Mislim, da je najboljši način, kako rešimo eh, ta problem, je, da sedaj glasujemo. Najprej glede teh eh, prvih eh, treh amadmajev, ki se nanašajo na zakonodajno rezolucijo, bomo začeli o amadmaju 177, 178 in 179. Tu gre za amadmaje, ki zahtevajo umik predloga komisije in če bodo ti amadmaji sprejeti, no, potem se bomo tu ustavili. Če pa bodo ti amadmaji zavrnjeni, potem rezultat tega glasovanja ne bo vključen v končno poročilo. Dobro. Potem bomo glasovali o 177, 178, 179. Kdo je za? Ne, bomo glasovali elektronsko ali ne? Ja, se upravičujem. No, bomo glasovali. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B z ustnim amandmajem S in D, gospod Luke. Se upravičujem, eh, ugovarjam temu amandmaju. Prosim, eh, eh, da vprašate druge kolege, če tudi ugovarjajo. Sam nikoli nisem videl tega amandmaja. No, ga bom prebral in sicer. Eh, želi, besedilo je, eh, kapital pomeni agregirane finančne eh, prispevke in pa um, dobiček na osnovi teh prispevkov, če je to pozitivno in to je izračunano na osnovi mm, vsot, ki uh, jih je mogoče investirati potem, ko so um, izuzeti vsi splošni stroški pristojbine in tako dalje. Torej gre za uh, tehnično uh, uskladitev z definicijo v členu 37. Ste še vedno proti? Potrebujem štiri eh, roke, dobro, imam jih in s tem zavračamo ustni amandma. Sedaj glasujemo o kompromisu B brez ustnega amandmaja. Ne, ne bomo glasovali o ustnem amandmaju. Oh, glasujemo o kompromisu B, lahko glasujemo po imensko. Mislim, da želite to v imenu skupine SND. Dobro, torej glasujemo po imensko o kompromisu B. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 22 za, 4 proti, 21 vzdržanih. Na to nadaljujemo z kompromisom C. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D za, proti, se upravičujem, kompromis D z ustnim amantmajem zelenih. Nihče ni proti, se pravi, glasujemo z ustnim amantmajem. Aha, eno govor je. Se upravičujem, ugovarjam, zato ker ne poznam tega amantmaja, zelo mi je žal. Ne poznate amantmaja? Gre za črtanje točke F člena 5.1. Se pravi, vključi se IAF. Tega ni v mojem seznamu. Ja, razumem, zato sem vam prebral. Bath. To je na seznamu vseh, razen vašem. Ne vem, kateri seznam gledate. Ta usnja madma smo tudi posredovali uh, poročevalcem osenci prejšnji teden. Tega ne morete primerjati sedaj z uh, usnim amadmajem S&D, ki je bil uložen pred nekaj minutami. To je na m, mm, mojem glasovnem seznamu. Ste ga našli? Dobro. Lahko ugovarjate, ampak verjetno ne na osnovi, uh, da je ta amandma nov lahko ugovarjate, ampak ne na tej osnovi. Ali ste še vedno proti? Ne, ne ogovarjate. Dobro, se pravi, glasujemo o kompromisu D z ustnim amadmajem. Kdo je za? Kdo je proti? Preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj bomo glasovali brez ustnega amantmaja, kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E. Ali lahko preverimo ta kompromis, prosim? Kompromis D. Preverjamo. No, res večina je bila zelo velika, zato mislim, da to ni potrebno, ampak bomo preverili elektronsko. Kompromis D. Ja. Yeah. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani sprejeto. EA za, proti, vzdržani sprejeti. Kompromis F za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani sprejeto za proti vzdržani sprejeto, kompromis H za proti vzdržani sprejeto, I za proti vzdržani sprejeto, J za proti vzdržani sprejeto, K za proti vzdržani sprejeto, kompromis L za proti vzdržani sprejeto, amandma 535 za proti vzdržani sprejeto sprejeto. Kompromis 536 eh, za proti vzdržani sprejeto. Amandma 90 za proti bomo preverili 90. Preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 95 imko za proti bomo preverili elektronsko. 95 imko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, 23 proti. Kompromis M za proti vzdržani sprejeto, kompromis N za proti vzdržani sprejeto, kompromis O za proti vzdržani sprejeto za proti vzdržani sprejeto, kompromis P z ustnim amandmajem, ki ni nov, za proti bomo preverili elektronsko, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 24 za, 22 proti. Trije vzdržani, kompromis Q za, proti vzdržani sprejeto, kompromis R za, proti vzdržani sprejeto, kompromis S za, proti vzdržani sprejeto, kompromis T za, ne, se upravičujem, kompromis T z ustnim amandmajem za, proti. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja? Zavrnjeno. Z enim glasom. Kompromis T brez ustnega amandmaja za proti vzdržani sprejeto. Kompromis U za proti vzdržani sprejeto. Kompromis V za proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni V za proti vzdržani sprejeto. Kompromis X za proti vzdržani sprejeto za proti vzdržani sprejeto, kompromis Y za proti vzdržani sprejeto, kompromis Z za proti vzdržani sprejeto, kompromis AA za proti vzdržani sprejeto, AB za proti vzdržani sprejeto, kompromis AD za proti vzdržani sprejeto. AF za proti vzdržani sprejeto, amandma 138 imko za proti vzdržani zavrnjeno, amandma 670 za proti. Mislim, da je zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko. 670. Konec glasovanja. Zavrnjeno kompromis AG za proti vzdržani sprejeto, AH za proti vzdržani sprejeto, kompromis AE plus AK za proti vzdržani sprejeto, kompromis AJ za proti vzdržani sprejeto, amandma 704 za proti, bomo preverili. 704, elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25 proti, 23 za. Kompromis AL za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AM za proti vzdržani sprejeto. Amandma 731 eh, in pa 903 do 905 v kosu za proti bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis eh, AN za proti vzdržani sprejeto. Empel 128 za proti bomo preverili 128. Sto osemindvajset empel. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 158 imko bomo preverili. Začenjamo s glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, 23 proti, kompromis AO za, proti, vzdržani sprejeto, kompromis AP P z ustnim amandmajem zelenih, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 30 proti, 19 za. Sedaj pa glasujemo o kompromisu AP brez ustnega amandmaja za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AQ za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AR za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AS za proti vzdržani sprejeto. Kompromis ASA za proti vzdržani sprejeto. Kompromis AT za proti vzdržani sprejeto. AU za proti vzdržani sprejeto, a v za proti vzdržani sprejeto, kompromis a dvojni v za proti vzdržani sprejeto, kompromis a x za proti vzdržani sprejeto, kompromis a y za proti vzdržani sprejeto, kompromis a z AZ za proti vzdržani sprejeto, kompromis BA za proti vzdržani sprejeto kompromis BB za proti bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma osemsto triindevetdeset za proti Mislim, da je zavrneno. Želite preveriti? Bomo preverili elektronsko. Amandma 893. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 894. Ne, to je ta je isti. 100, 895 eh, za, proti, vzdržani. Zavrneno. Kompromis BC za proti vzdržani sprejeto. Amandma 897 do 902 v sklopu za proti bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis BD za proti vzdržani sprejeto. Amandma 100. 67 in 196 za proti. Mislim, da je sprejeto, ampak bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 za, 22 proti. Kompromis BE za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 913 za, proti, bomo preverili elektronsko. 913, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 914 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti? Dobro, 914 začenjamo z glasovanjem. 914. No, jaz imam plus pri 914, zato sem rekel sprejeto. Konec glasovanja, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani, zavrneno. Empel 1 za, proti. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis BF za proti vzdržani sprejeto. Amandma 190 za proti vzdržani zavrneno. Imko 2 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 186. Ste našli? za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 187 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 192 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ample 3 za. Bomo preverili elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 25 za, 23 proti, 193 za proti vzdržani zavrnjeno, 196 za proti vzdržani zavrnjeno, 197 za proti vzdržani zavrnjeno, 199 za proti vzdržani zavrnjeno, Empel 5 za proti, bomo preverili Empel 5. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno impl 7, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Impl 8, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Impl 9, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Impl 10, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Empl 11 za, proti vzdržani sprejeto. Empl 12 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 200 do 208 v sklopu za, proti vzdržani zavrnjeno. 209 za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko 5 za, proti vzdržani. Bomo preverili, glasujemo elektronsko. Imko 5. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen imko 6 za, proti vzdržavanje sprejeto, imko 7 za, proti vzdržavanje sprejeto, impl 13 za, proti vzdržavanje zavrnjen, kompromis BG za, proti vzdržavanje sprejeto, predlog spremembe 212 za, proti vzdržavanje sprejeto. Bomo preverili elektronsko, glasujemo 212. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 213 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 214 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 215 za, proti vzdržani, sprejeto. 217 za, proti vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo 217. Istočasno glasujemo tudi o IMPL 14, saj sta identična. Is... Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 218 za proti vzdržanje zavrnjeno, 6 in IMKO šest za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko devet za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko deset za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko enajst za, proti vzdržani zavrnjeno. Dvesto devetnajst za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o dvesto devetnajst. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 26 za, 23 proti. Nadaljujemo, vsi ostali so nepredmetni, sedaj pa jim ko 14 za proti vzdržani eh, sprejeto, jim pa 15 za proti vzdržani zavrnjeno. Imko 13 za, bomo preverili, elektronsko glasujemo o imko 13. Vodiski. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Impel 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 16 za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno sprejeto 23 za, 22 proti. 223 in 7, ki sta identična za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 24 za, 25 proti. Imko 15 za, Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto 26 za, 23 proti. Nadaljujemo predlog spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 226 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 227 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, imko 17, za, proti vzdržani, sprejeto, 228 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasujemo o predlogu spremembe 9. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen dvesto devetindvajset za, proti vzdržani zavrnjeno, dvesto trideset za, proti vzdržani zavrnjeno, dvesto enaintrideset za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko osemnajst za, proti vzdržani zavrnjeno. Imko triindvajset za, proti, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 23 za, 26 proti. Imko 19 za, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 232 in empl 19 za. Ja, tako sem rekel 232 in 19 skupaj. Ali sem rekel kaj narobe? We voted IMCO 19 and then Ja, kot sem rekel, 232 in Impel 19. Za, proti, vzdržani, glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 in Impel 20 za, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 235 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 236 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Il 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 237 za, proti, bomo preverili elektronsko, 237 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. 238 za, proti, preverjamo elektronsko, 238 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. Imko 20 za, proti, preverjamo elektronsko, imko 20 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno. Dvanajst za, proti, vzdržani zavrnjeno. Dvesto devetintrideset za, proti. Preverjamo elektronsko. Dvesto devetintrideset. Glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjeno. 240 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Imko 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 241 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 242 za, proti, vzdržani, sprejeto preverjamo elektronsko, glasujemo od 242. Vote is closed. Konec glasovanja je sprejeto 28 proti 19. 243 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 244 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 245 za, proti, vzdržani preverjamo elektronsko, glasujemo 245. Glasovanje je zaključeno. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto člani odbora Libe ne morejo glasovati, razen če so tukaj kot namestniki eh, članov odbora Ekon. Torej, poslanci lahko eh, glasujejo, če ne porušijo eh, ravnovesja tukaj. Tisti člani odbora Libe, ki pa niso namestniki, pa ne morejo glasovati. Torej, trenutno se še ni začel skupni sestanek odbih odborov, dokler se ne doseže meja, pa lahko glasujete. Nadaljujemo. 246 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Empl 22 za, proti, nič ne vidim, glasujem elektronsko Empl 22. still a lot of colleagues to vote. You can. Vote is. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen 25 proti 24 za kompromis BH za proti vzdržani sprejeto. IMKO 25 za proti vzdržani zavrnjeno. 255 in Impl 26 za proti vzdržani zavrnjeno, 256 za proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo o 256. We are reaching the limit. Now we are 61, but... Tako, sedaj imamo 61 glasov, dosegamo počasi to mejo. Ne, sedaj pa imamo enega preveč. Zakaj se to ne prikaže na zaslonu? En glas preveč imamo. Ja, ampak vidim številko 62. No, no, but, but uh, actually there are the actual votes. So they are the register. So that's why it works. Sorry. Torej, očitno vse deluje. 54 jih je glasovalo. Glasovanje je sedaj zaključeno. Tukaj imamo neodločeno, zato je ta predlog spremembe zavrnjen 26 proti 26. Nadaljujemo imko 27 za proti. Preverjamo elektronsko imko 27. Glasujemo quantity. Now we have one S3, SND too many. Wow. Tri člane SND imamo preveč. One SND too many. Še vedno je en iz SND preveč, tako sedaj je v redu, glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 957 in M plus 27 za proti vzdržani sprejeto. 258 za proti vzdržani zavrnjeno in ko 28 za proti vzdržani zavrnjeno. 16 za proti vzdržani sprejeto. 259 za. Se pravi, učujem, to je sprejeto. 261 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno. Emplo 28 za, proti preverjamo, elektronsko glasujemo o Emplo 28, seveda skupaj v sklopu z drugimi predlogi sprememb glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. nadaljujemo za 264 za. Za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo o 264. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen. 17 za, proti vzdržani sprejeto, Empel 30 za, proti vzdržani zavrnjeno. 18 za, proti. Elektronsko glasujemo o 18. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. Imko 30 oziroma to je sedaj brezpredmetno, 266 za protizdržani zavrnjeno, imko 31. Empl 31 za proti vzdržani zavrnjeno. Empl 32 za proti preverjamo elektronsko. Empl 32 glasujemo. Glasovanje je zaključeno. 27 proti 27, torej je ta eh, zavrnjen. Imko 32 za proti vzdržanje sprejeto, imko 33 za proti vzdržanje zavrnjen, impl 23 za proti. Preverjamo elektronsko impl 23, mislim, da je zavrnjen, ampak preverimo vseeno. So better to be the safe side. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 30 proti 25. Kompromis BHA za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 270 in IMKO 35 skupaj za proti vzdržani sprejeto, IMKO 36 za proti vzdržani sprejeto. enega dela dvorane ne vidim dobro, tako da glasujemo elektronsko. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Empel 33 za, proti. Preverjamo elektronsko, Empel 33, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Naslednji je brezpredmeten. Glasujemo o 272 za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis BI za, proti vzdržanje sprejeto. 278 za, proti vzdržanje zavrnjen. 279 za, proti vzdržanje. Preverjamo elektronsko 279. Glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 281 za, proti. Mislim, da imamo tukaj večino. Želite preveriti? Ok, preverjamo elektronsko 281. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 280 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Empl 35 in 228 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno zavrnjen. Kompromis BJ za proti vzdržanje sprejeto, kompromis BK za proti vzdržanje sprejeto, predlog spremembe 20 in 292 za proti preverjamo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. 28 proti 27. Nadaljujemo. 294 za, proti, vzdržani. Ne vidim vaših rok, glasujemo. Elektronsko glasovanje je od 294. Glasovanje je zaključeno, zavrnjen kompromis BL, za proti vzdržani sprejeto, imko 41 za proti, preverjamo elektronsko, imko 41 glasujemo. Glasovanje je zaključeno, sprejeto. 303 za, proti, preverjamo elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjeno, neodločeno. 304 je za, proti vzdržani, zavrnjen, imko 42 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis BLA za, proti vzdržani, sprejeto, impl 43 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti Preverjamo elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Empl 44 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. Kompromis BM za, proti vzdržanje sprejeto. Kompromis BN za, proti vzdržanje sprejeto. Imko 47 za, proti. Bomo preverili elektronsko, glasujemo. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. IMKO 48 za. EKR er proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis BO za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 24 za. Proti vzdržani preverjamo elektronsko. Glasujemo 24. Glasovanje je zaključeno. Zavrnjen. 312 za, proti. Preverjamo elektronsko, glasujemo 312. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Imko 49 za, proti vzdržani zavrnjen, Empl 48 za, proti vzdržani zavrnjen. 319 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 in Empel 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 320 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti vzdržani sprejeto, 321 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis BQ za, proti vzdržani sprejeto, 30 in IMKO 52 za, proti vzdržani sprejeto. Lahko pa preverimo elektronsko. Bomo preverili, v redu. Sorry, but Glasovanje je zaključeno, sprejeto z enim glasom več, tako da je bilo smiselno, da smo to elektronsko preverili. 31 in imko 53 za, proti, vzdržani, sprejeto. 323 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 324 in imko 50 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 326 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 327 za, proti, vzdržani, sprejeto. Emple 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 328 za, prosim, vzdržani, zavrnjeno. Emple 52 za proti vzdržani, zavrnjeno. Empl 53 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Empl 54 za, proti vzdržani, sprejeto. Imko 54 za, proti. Imko 54, ja, še enkrat za, proti vzdržani, sprejeto. Vse ostalo je brezpredmetno. Empl 55 za za, proti vzdržani, sprejeto. 330 je brezpredmeten, tako da glasujemo o predlogu komisije, kot smo ga spremenili. Poimensko glasovanje lahko glasujete. Tako glasovanje je zaključeno sprejeto 29 za, 10 proti, 17 vzdržanih. Sedaj pa glasujemo o amantmaju 176 k legislativni resoluciji. Za proti vzdržanje je zavrnjeno, glasujemo o tem, ali bomo vstopili v medinstitucionalna pogajanja, poimensko glasovanje. Glasujemo. Glasujemo seveda tudi o sestavi pogajalske ekipe. Vote is closed. Glasovanje je zaključeno, 47 za, 8 proti, 1 vzdržan. Imamo torej potrebno kvalificirano večino. Čestitkam, eh, čestitam poročevalcu. Yes. So, uh, Uh, uh, tako, uh, malce smo v zamudi, zato bomo najprej glasovali o Econ Libe, tako da ne bodo naši kolegi tukaj predolgo. Naše, druge, um, naše drugo glasovanje pa lahko pravimo kasneje.